Good morning, everybody. Good morning. We are about to start, so. Dobro jutro vsem, začeli bomo. Sedite, prosim. Predstavljam Marka Marinaja iz generalnega direktorata predsednika. Podal nam bo uvod v Evropski parlament in v plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Buongiorno a tutti. Ben Adivati, quad parlamento europeo. Pozdravljeni vsi, pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Vem, da vas čaka dolg dan.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 please put on your headphones so that you can hear the proceedings. No, danite si slušalke, prosim. Kajti drugače ne boste slišali tolmačev. Kako sem dejal, začeli bomo pozdravljeni na tretjem zasedanju Evropski parlament za invalide. Da bi kar najboljše začeli, predlagam, da damo besedo Marku Marinaju. Podano bo uvod v Evropski parlament in v plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Izvolite. Buongiorno a tutti. Dobro jutro. Pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Preden rečem karkoli drugega, vem, da vas čaka še dolg dan v Evropskem parlamentu. Zato smo menili, da bi morali začeti tako, da vam na hitro razložimo, kaj ta institucija sploh počne, kaj počnejo evropski poslanci, to so tisti ljudje, ki ste jih izvolili vi in kako upravljajo svoje delo. Tukaj boste delali tako, kot običajno delajo evropski poslanci na plenarnih zasedanjih. Evropski parlament je ena od glavnih institucij v Evropski uniji ampak ima eno edinstveno lasnost, ki ga ločuje od drugih institucij. To je edina institucija, ki jo državljani izvolijo neposredno. Prav gotovo veste, da se vsakih pet let oglasimo na voliščih, kjer izvolimo svoje predstavnike. Ti poslanci imajo petletni mandat, sodelujejo s komisijo, svetom in drugimi institucijami, zato da bi izboljšali obstoječo zakonodajo. Njihova naloga pa je predvsem to, da pripravijo novo zakonodajo. Seveda pa je vse skupaj namenjeno temu, da bi izboljšali naše vsakodnevno življenje. 754 poslancev je vsega skupaj. Aktivni so v odborih, v delegacijah, sestajajo pa se tudi v različnih dvoranah. Kaj ti? Nujno potrebno je, da lahko komunicirajo med seboj. Ko poslanci sedijo v dvorani, kot je ta, niso razdeljeni po nacionalnih delegacijah, kakor ste danes vi, ampak so razdeljeni po tako imenovanih političnih skupinah. Parlament je večnacionalen, je evropski. Zato so takšne tudi delovne metode in poslanci prihajajo iz vseh držav Evropske unije, povezani pa so z drugimi poslanci z enakimi političnimi pogledi. Sedaj ste vi danes tukaj, sicer razdeljeni po nacionalnih delegacijah, zato ker pač upravljate delo skupaj. V plenarnem zasedanju imamo v prvi vrsti voditelje političnih skupin. To so namestniki, predsedniki delegacij, predsedniki odborov in tako naprej. Potem zadaj pa sedijo drugi poslanci v abecednem vrstnem redu vendar poslanci niso ločeni glede na uspeh pri delu ali karkoli drugega. Poslanci govorijo v svojem jeziku, kakor počnem sedaj jaz, in to boste lahko počeli tudi vi, torej tudi vi boste lahko uporabljali svoj jezik. Še od začetka, od 50 let prejšnjega stoletja, Evropski parlament vsem poslancem daje možnost, da govorijo v svojem jeziku. Gre za demokratično skupščino, in vsak demokratično, oziroma vsak državljan je lahko izvoljen v Evropski parlament. In ne želimo si, da bi bili poslanci omejeni z znanjem tujih jezikov. Ne, vsak poslanec ima možnost, da govori v svojem jeziku. In še enkrat ponavljam, tudi vi lahko danes govorite v svojem jeziku. Predstavljajte si, kako poteka dan v plenarnem zasedanju, kjer je prisotnih več kot 700 poslancev, na dnevnem redu pa je zelo veliko točk. Kako poslanci lahko sploh delajo? No, se zadnje želijo vsi govoriti, vsi želijo povedati, kakšno je njihovo mnenje. Doroči se jim čas za govor. Vsaka politična skupina, odvisno od tega, koliko članov ima, dobi določeno količino časa za vsak dan. Jasno je, da večje skupine dobijo več časa, torej več poslancev kot je v skupini, več časa ima skupina na voljo. Čas za govor se porazdeli med političnimi skupinami in vsaka politična skupina določi, kdo bo govoril in kako dolgo. Najkrajši čas za govor je 30 sekund, najdaljši je 6 minut. Večina poslancev na delovni dan, kot je ta, bo govorila minuto, 90 sekund ali morda 2 minuti. To se vam bo morda zdelo nenavadno, kajti vprašajte se lahko, kaj sploh lahko povedo v minuti ali dveh minutah. Povedo lahko veliko. Zato, ker je plenarno zasedanje treba obravnavati kot mesto, kjer se razprave sklenejo. To so razprave, ki so se že začele v odborih in druge. Ko se oglasi poslanec, dejansko samo predstavi sklepe svojega dela, kajti drugi že vedo, o čem sploh govori. In to boste počeli tudi vi. Vi boste obravnavali jasno opredljene predloge in tudi sami boste potegnili sklepe. Danes boste torej tudi vi videli seznam govornikov in predsednik bo nadziral delo v okviru tega srečanja in dodelil bo tudi čas za govor. Na steni vidite štoparico, ki vam bo povedala, koliko časa že govorite in kdaj morate končati. Nihče ne bo kaznovan, če boste presegli čas za govor, ampak če boste govorili več kot dve minuti, boste opozorjeni. Če boste seveda blizu zaključka po dveh minutah, vas nihče ne bo prekinil, ampak lepo vas prosimo, da čim prej zaključite svoj govor. Tako bomo lahko dali vsem govornikom čas za govor ne želimo vam kratiti pravice govora, ampak gre za gesto vljudnosti za druge kolegice in kolege. Tako pa poskrbimo tudi, da lahko program speljamo do konca. Dvorana, v kateri sedimo danes, ni plenarna dvorana v Evropskem parlamentu, načeloma bi morali imeti zasedanje v plenarni dvorani, ampak plenarna dvorana, ki je na nasprotni strani hodnika, je zaprta, zato ker potekajo obnovitvena dela. Zato smo se odločili, da bomo to zasedanje imeli v tej dvorani, v kateri sedimo sedaj. Poleg tega pa smo organizirali tudi sobo za poslušanje, zato da lahko vsi sledijo našemu delu. Program je zelo natrpan, kajti v enem dnevu moramo opraviti vse delo. Če se poslanci sestanejo na plenarnem zasedanju, to običajno traja štiri dni. In v teku teh štirih dni delajo zelo hitro. Začno, začnejo že zjutraj, naprimer ob pol devetih, delajo do kosila, glasujejo v času kosila, na to pa nadaljujejo običajno ob treh in delajo do osmih. Potem imajo odmor za večerjo in od devetih do polnoči se potem spet nadaljuje delo. Delo poteka tako od ponedeljka do četrtka. Zakaj moramo opravljati delo? toliko dela? Zakaj je vse tako natrpano? Tekom let je Evropski parlament pridobil vedno več pristojnosti in zaradi tega je jasno, da je tudi dela več. Če ima parlament več pristojnosti, je več tudi dela, več je vprašanj, ki jih je treba obravnavati. To delo je treba strniti, zato da lahko obravnavamo vsa vprašanja. Kakor sem dejal, teh vprašanj je zelo veliko. Razlog za to je, da imamo v Evropi sistem dveh zbornic. Prva zbornica je Evropski parlament in druga zbornica je svet ministrov v Evropskem svetu. Dela je zelo veliko, kajti Evropska unija ima sedaj pristojnosti v skoraj vseh vidikih naših življenj. Več kot 80 odstotkov zakonodaje v državah članicah je preprosto prenos evropske zakonodaje v nacionalno zakonodajo. To je zakonodaja, ki jo predlaga Evropska komisija. Komisijo lahko vidite kot vlado Evropske unije predloge potem obe zbornici, parlament in svet, pripeljata do konca, čeprav je parlament edina institucija, ki jo izvolijo državljani. Druga zbornica, kako sem dejal, pa je Evropski svet. Tam se sestajajo ministri iz vseh držav članic. Svet predstavlja vlade, parlament pa predstavlja državljane. Ti dve zbornici torej sodelujeta pri pripravi zakonodaje in pri pripravi predlogov za to, da bi izboljšali naše vsakodnevna življenja. Sistem ni popoln, to je jasno. Kritike so vedno mogoče, ampak sistem deluje. številne nove demokracije v državah tretjega sveta nas poskušajo posnemati, kajti to je dober odraz demokracije. In še enkrat vam lahko povem, da parlament v imenu demokracije spodbuja različne pobude, kot je tudi ta, zaradi katere smo danes tukaj. Parlament ima zelo natrpan delovnik, in tudi vi imate zelo natrpen delovnik. Ne bom več uh, govoril in kar takoj bom predal besedo gospodu Clarku, zato da nadaljujemo z delom. Hvala lepa, upam, da bomo plodno sodelovali. Much, <clears throat> Hvala lepa, Marko. Verjetno ste že ugotovili, da morate imeti slušalke na glavi, če želite poslušati, prav tako pa vas opozarjam, da je tolmačenje na voljo v vseh jezikih. Če samo pogledate po kabinah, boste videli pravo kabino. Slušalke so na voljo zadaj, v dvorani. Dopoldan bomo delali do pol enih. Potem bomo imeli odmor za kosilo, nadaljevali bomo od pol treh do šestih. Dan je razdeljen na tri plenarna zasedanja. Prvo plenarno zasedanje je Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov in njeno izvajanje v kontekstu gospodarske krize. Preučili bomo, kaj se dogaja na področju izvajanja pravic invalidov v kontekstu krize, razvi, razvijali bomo tudi strategije za izhod iz krize in tretjič, razpravljali bomo o svobodi gibanja in državljanstvu invalidov. Govorili bomo tudi o ovirah in o tem, kako potekajo priprave na akt o dostopnosti Evropske unije. Delegati in evropski poslanci bodo dobili možnost, da spregovorijo, seznam govornikov je bil določen že vnaprej. To je v skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta za plenarna zasedanja. Povdariti pa želim, da morda ne bodo dobili besede vsi, ki so zaprosili za besedo. Kosilo bo v prostoru Jehudi Menuhin, to je prostor na hodniku v tej dvorani, dve nadstropji niže. To je za poslance, delegate in predstavnike to kosilo. Tisti, ki želijo kavo, bodo kavo dobili čez približno 30 minut. Malo še počakajte, pa boste dobili kavo. Ob pol šestih bomo imeli glasovanje o resoluciji z naslovom Vizija za naslednje desetletje izvajanje konvencije o pravicah invalidov. Vsi delegati bi morali biti prisotni za to glasovanje. Več članov je podalo spremembe in uh, predloge sprememb za resolucijo. Glasovali bomo o resoluciji, dopolnjeni z komentarji članov EDF. In še nekaj, delegati, delegati, ki fotografirate, vas prosim, da ne uporabljate bliskavice, prav tako pa vas prosim, da ne uporabljate mobilnih telefonov, kajti to moti sistem tolmačenja. Prosim vas lepo, da telefone izklopite za takrat, ko ste v dvorani. Seveda lahko telefonirate zunaj, ampak takrat, ko ste tukaj, vas prosim, da telefone izklopite. Sedaj vam želim nakratko predstaviti osnotek resolucije, ki je bila spremenjena v skladu s komentarji delegatov. Zahvaljujem se vsem, ki so prispevali k temu, da je besedilo sedaj boljše. Resolucija je na voljo v angleščini in v francoščini v formatu, ki je preprost za branje resolucija bo v drugih jezikih prav tako na voljo kasneje. Če želi katera delegacija eh, pripravljena prevesti to resolucijo, vas prosim, da nam jo pošljete, zato da jo gostimo na dnevni red oziroma na spletno stran. Resolucija pokriva naše delo danes in tudi na nacionalni in evropski ravni, prav tako pa tudi v Evropi in v preostalem svetu razdeljena je na pet glavnih delov. V prvem delu govorimo o ukrepih, ki jih mora Evropska unija sprejeti, zato da se reši krize. Tukaj pozivamo k reformi strategije Evropa 2020 in Evropske strategije za invalide. To bi moralo biti utemeljeno na človekovih pravicah in socialnih pravicah. Evropska komisija bo zgodaj naslednje leto pripravila svežen ali pakt za socialne naložbe. Zagotoviti moramo dolgoročne naložbe v socialno zaščito, zato da bomo poskrbeli za neodvisno življenje, izobraževanje, dostop do delovnih mest. Posvetiti se moramo mladim, ženskam, starejšim delavcem in osebam s težavami pri zdravjem ter invalidu. Evropska unija mora pregledati gospodarske in zaposlovalne politike v okviru procesa evropskega semestra, kajti to mora vključevati priporočila za vse države o vključevanju invalidov. V drugem delu pozivamo, da bi glavni instrumenti financiranja EU vključevali določbe, ki bi preprečevali izvedbo projektov, ki so mm, negativni ali ki ne upoštevajo potreb invalidov, prav tako pa moramo upoštevati naložbe v raziskave, inovacije in promer. Govorimo o strukturnih skladih, gre za instrument Connecting Europe in tudi za nove uh, programe za raziskave in tako naprej. Evropski parlament govori o vseh teh v zadnjih dneh. V tretjem delu govorimo o konkretnih ukrepih, ki mora sprejeti Evropska unija za to, da bi lahko izvajali konvencijo združenih narodov. Med njimi je tudi proces, da bi zagotovili, da bo vsak del zakonodaje v skladu s predpisi. Zahtevamo pa tudi reformo kolektivnih pogodb in druge ukrepe. V četrtem delu se posvečamo zakonodaji ki jo bo Evropska unija morala sprejeti na področju dostopnosti. Gre za zakonodajo o dostopu do spleta in Evropski akt o dostopnosti. V zadnjih različicah zakonodaje si prav tako želimo videti določene elemente, o katerih bomo govorili tukaj. Prav tako želimo zagotoviti svobodno gibanje invalidov in tudi enakost med spoloma. In na koncu vključujemo tudi konkretne predloge za to, da bomo lahko spremljali izvajanje razprave danes. Pripravili bomo resolucijo Evropskega parlamenta na osnovo naše resolucije in govorili bomo tudi o izvajanju konvencije Združenih narodov na to temo. Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta bo prav tako obravnavalo poročilo na to temo. Delovna skupina Evropskega parlamenta pa govori tudi o izvajanju konvencije Združenja narodov. Resolucija sveta in Evropskega parlamenta za invalide, za vsak mandat Evropskega parlamenta je prav tako v pripravi. O tem bomo razpravljali tekom dneva, sedaj pa dajem. Um, besedo Janisu Vardekistanisu, ki je predsednik EDF-a. Janis, izvoli, lahko otvoriš tretji Evropski parlament invalidov. Kirješki Giri, Kalimera. Καλώς ήρθατε στο τρίτο Dame in gospodje, navdušen sem, da ste prišli sem, da lahko skupaj eh, sodelujemo na tej konferenci v parlamentu namenjeni boljšemu sodelovanju z invalidnimi osebami. Preden začnemo z uradno otvoritvijo, naj vam povem, da smo uh, najprej pripravljeni pozdraviti našega predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Šulca ampak najavljen je za tri četrt na deset. Nadaljeval bom v angleščini. Torej, pravzaprav smo zelo hitro začeli in smo prehiteli predvideni urnik dogajanja. Tako da predlagam, da ostanemo tukaj v dvorani in počakamo, da predsednik pride sem in uradno otvori ta zelo pomembni dogodek.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 Can you can you hear me? Please, please use please use your headphones all the time. This is Prosim, uporabljajte slušalke vaš čas, kajti ta sistem tako deluje. Prosim, Če se posedete, kaj ti v nekaj minutah bo prišel predsednik Evropskega parlamenta in potem bomo takoj nadaljevali. Prosim, če zasedete svoja mesta in če še malo potrpite.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

Please take your seats. Prosim, zasedite svoja mesta. And now, We are ready to... Zdaj bomo ponovno začeli z zasedanjem. To je tretji, tretje srečanje v Evropskem parlamentu za invalidne osebe. In vesele nam je, da je z nami spoštovani predsednik Evropskega parlamenta, gospod Martin Šulc. Evropski parlament je vse od ustanovitve naprej bil ne samo velik in trden zaveznik, ampak tudi podpornik oseb z invalidnostjo, njihovih družin. Ves čas je podpiral pobude na tem področju in Evropski parlament je res odigral izjemno vlogo pri pripravi zakonodajnih predlogov. Ti zakonodajni predlogi se tičejo napredka in večjega dostopa uh, za invalidne osebe in uh, omogočajo tudi bolj vključujočo družbo za nje. Gospod predsednik, danes je z nami skoraj 500 predstavnikov različnih uh, organizacij invalidov. Mm, različnih nacionalnih in evropskih organizacij, eh, veliko je tudi družinskih članov, invalidov in to je resnično eh, lepa priložnost, da se zberemo. Veliko čast nam je, da ste vi danes z nami in da nam boste podali uvodni nagovor. Izvolite besedo. Tukaj v vaši hiši in v naši hiši, v hiši Evropske demokracije. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje, spoštovani gostje, v veliko veselje in v veliko čast mi je, da sem danes tukaj, da lahko prisostujem otvoritvi tretjega Evropskega parlamenta za invalidve osebe. Hvala, gospod Varda Kastanis, za lepe besede, za lep pozdrav. Zahvaljujem se vam kot predsedniku, zahvaljujem se tudi gospe Bezoci, direktorica foruma, zahvaljujem pa se tudi vsem tistim, ki so sodelovali z nami pri organizaciji tega dogodka. Hvala lepa za to, da smo sodelovali v zelo tvornem duhu. Hvala, da ste si prizadevali za to, da smo lahko ta dogodek organizirali na zelo dober način in da bomo dobro sodelovali. To je tretje srečanje. Evropskega parlamenta za invalide. Ta dogodek je prav tako rezultat dela ene najstarejših delovnih skupin med skupinami v Evropskem parlamentu, to je delovna skupina za invalide in gre za stalno platformo za izmenjavo mnen med našimi poslanci in civilno družbo. Zato se zahvaljujem tudi kolegicam in kolegom iz te med skupine v Evropskem parlamentu. Ta delovna skupina je zelo pomembna in požela je tudi že veliko uspehov. Zato se želim zahvaliti tudi tistim kolegicam in kolegom, ki so danes jutraj tukaj prisotni. Gospe in gospodje, danes se sestavljamo ob zelo pomembnem trenutku. Evropska unija se sooča s peto leto gospodarske krize. Stopnja brezposelnosti je skoraj 11 odstotna. Stopnja brezposelnosti med mladimi pa je še dvakrat višja. Nekatere države članice v Evropski uniji so padle v globoko recesijo. Odgovor številnih nacionalnih vlad je krčenje na ravni, ki še in nismo bili priča. Res je, konsolidacija je potrebna in v Evropski uniji si prizadevamo za konsolidirane proračune, ampak gre za vprašanje pravičnosti med generacijami. Ne smemo dopustiti, da bodo morale prihodne generacije nošciti naše dolgove. Temu nismo bili priča še nikoli. Vseeno, Evropski parlament meni, da je politika vrčevanja enostranska, vse ta politična vrčevanja, ki se sedaj izvaja v Evropi. Jasno je, da si proračuni ne bodo pomogli samo z vrčevanjem. Ne glede na to, pa so številna krčenja takšna, da najbolj prizadanejo tiste, ki so najšipkejši v družbi. Obstaja zelo realno tveganje, da bodo pravice invalidov nazadovale za desetletja. Stanje, kakršno je danes, je nespremljivo. Invalidi so revnejši od poprečnega človeka. Več kot petina invalidov živi blizu meje revščine oziroma blizu praga revščine. Statistika pravi 21 odstotkov. Izobraževanje nadaljne izobraževanje in zaposlovanje invalidov je v določenih državah zelo nizko v primerjavi z splošnim prebivalstvom, vse v nekaterih državah članicah. To seveda prinaša dodatne stroške, ne samo za tiste osebe, ampak tudi za družbo nasploh. Naj povem drugače. Če pomagamo invalidom, da najdejo delo, bo to za družbo bolje, kot pa če sprejmemo izključitev iz družbe. 15 odstotkov ljudi je ljudi invalidov in okrog 80 milijonov ljudi ima samo omejen dostop do izobraževanja in trga dela. Jasno je, da mora naša družba še posebej sedaj v času krize izkoristiti tudi potencial, ki ga imajo invalidi, ne pa da to pustimo ob strani. Kaj bo Evropska unija storila za to, da bi izboljšali to situacijo? Sklenili smo zakonodajo na področju posameznih sektorjev, to je za zračni prevoz, avtobuse in tako naprej. Evropski parlament je vedno zagovarjal pravice invalidov, še posebej ko gre za to, da bi pripravili novo zakonodajo. Evropski parlament je vedno v spredju. Na zadnje smo pri direktivi o izboljšanju pravic žrtev pokazali, da smo vedno na strani tistih, ki potrebujejo zaščito in ki si zaslužijo zaščito. Mm. Evropski parlament si prizadeva tudi za to, da bi Evropska unija in institucije same izvajale to, kar zahtevajo od držav članic. Leta 2009 smo pozdravili v svoji sredi Adama Koso, prvega gluhega poslanca. Mislim, da ga vsi dobro poznate. Trenutno si zauzemamo za to, da bi v statutu za poslance upoštevali poseben status poslancev invalidov in njihovih otrok. Imamo pa tudi posebne programe za vključitev praktikantov, asistentov in tako naprej za delo v našem parlamentu. Jasno pa je, da so vse to samo gradniki večje celote. Mislim, da je vse skupaj um, omejeno zaradi tega, ker nimamo neke večje vizije poskrbeti moramo, da bo to dejavnik in vključeno v vse dele našega življenja. Od prometa do kohezije, do raziskav, do proračuna, do koordinacije gospodarstva, vse do izvajanja javnih naročil in do razvojne pomoči. Mislim, da moramo poiskati integralni pristop, kakor vsi veste. Si Evropska unija eh, in vse države članice, skoraj vse države članice, prizadevajo izvajati konvencijo Združenih narodov za pravice invalidov. Če bi to izvajali, če bi dovolj tesno v to vključili tudi državljane, bi to lahko bil del vizije, o kateri sem pravkar govoril. V povezavi s tem komisija Evropske skupnosti razpravlja o predlogu evropskega pravnega akta o dostopu invalidov, gre za tako imenovani evropski akt o dostopnosti. Evropski parlament si zauzema za hitro sprejetje takšnega instrumenta. To bi pozdravili. Poudarjamo pa, da morajo biti v to vključeni podrobni, natančni predlogi, preden bomo lahko podali svoje soglasje. Neka splošna izjava, ki se ne bo spustila v podrobnosti, ne bo dovolj. Gospe in gospodje, Evropski parlament je organizator tega zasedanja in še enkrat želimo povdariti, da ščitimo in branimo pravice invalidov. Osebno sem prepričan, da lahko postopen razvoj družbe merimo po tem, koliko družba ščiti ali kako obravnava svoje najranljivejše člane. Boriti se moramo za to, da bi sprejemali oziroma spremenili dojemanje tega pojava v družbi. Zagotoviti je treba dostop do izobraževanja, do nadaljnega izobraževanja. Odpravi je treba ovire pri dostopu do zdravstvene oskrbe. Vse te ovire moramo premustiti. Boriti se moramo za vključevanje in za solidarnost. Kaj ti? To v naši družbi žal ni samoumevno. Gospe in gospodje, želim vam zelo ploden dan v parlamentu, želim, da bi imeli zelo zanimive razprave. Prav tako prosim, da mi oprostite, če se ne bom odeležil vaših razprav in da sem lahko prisoten samo na otvoritvi. Kajti? Danes potekajo v parlamentu še številni drugi dogodki. Parlament ima predsednika in predsednik ima privilegij, pa tudi obveznost, da koordinira različne dogodke v parlamentu. Prosim, da tega ne jemljete kot gesto neuljudnosti, ker vas bom po svojem govoru zapustil. Sam sicer zelo cenim vas, ampak tudi sam moram opraviti svoje delo. Hvala. Mr. President, we knew in a... Spoštovani predsednik, vnaprej smo vedeli, da ste zelo predani svojemu delu tudi na področju pravic invalidov. Vemo, da ste z nami, da ste na naši strani in da sodelujete z nami v boju za zaščito ukrepov eh, za rešitev te krize. Mi nismo odgovorni za njo, smo pa v prvi liniji, eh, torej med tistimi, ki nosijo breme te krize. Vemo, da vas kličejo dožnosti, ampak vaš duh bo ostal z nami. V imenu vseh nas eh, se vam želim osebno zahvaliti za vašo predanost temu dogodku, za podporo, ki jo je parlament vse čas zagotavljal za naše delo. Zahvaljujem pa se tudi članom Evropskega parlamenta, ki so podporili podprli eh, današnji obisk eh, vseh nacionalnih delegacij. Najlepša hvala za vašo prisotnost. Veselimo se že plodnega sodelovanja z vami v teh težkih časih, ki eh, so izziv tudi za Evropsko unijo in za Evropsko izgradno. Najlepša hvala. Ladies uh, and gentlemen. Gospe in gospodje, spoštovani gostje in udeleženci današnjega dogodka. Pozdravljam vas vse na tem tretjem srečanju v Evropskem parlamentu za invalidne osebe. To je zgodovinski dogodek v zgodovinsko težkih in razburkanih časih. Gibanje invalidnih oseb v Evropi se je danes sestalo tukaj, danes bomo razpravljali in se tudi dogovorili o strategiji za naslednja leta. dva prejšnja evropska parlamenta oseb z invalidnostjo, sta se tudi zgodila v zelo ključnem zgodovinskem trenutku. Prvo tako srečanje se je odvijalo decembra leta 1993. ta, to srečanje je takrat uh, vodil DPI. Sam sem se ga tudi udeležil. To je bilo zgodovinsko srečanje, kajti odvijalo se je na prvi Evropski dan invalidnosti. To je bilo decembra leta 1993. Tistega leta so Združeni narodi tudi sprejeli Eh, standardna pravila eh, glede enakih možnosti za invalide. Drugo srečanje se je odvijalo leta 2003. To je bilo Evropsko leto invalidov. Zdaj pa smo pred tretjim takim srečanjem. Prejšnja dva dogodka sta ustvarila nek eh, zagon za ukvarjanje s pravicami invalidov in sorodnimi temami. Nobenega dvoma ni, da je prišlo v tem času do napredka. Na številnih področjih zaposlovanje, socialna zaščita, tehnologije, različne oblike prevoza, strukturni skladi, državne pomoči, eh, človeške, človekove pravice, eh, potem na področju javnih naročil. Na vseh teh področjih je prišlo do velikega napredka. V teh razburkanih časih danes pa naš Evropski parlament letošnjega leta predstavlja verjetno najpomembnejši dogodek in tudi najpotrebnejši dogodek. V Evropi se soočamo z eno najtežjih eh, recesij in pa tudi eh, z nazadovanjem pravic invalidov ki smo si jih že priborili v prejšnjih letih oziroma desetletjih. Še nikoli v zgodovini niso bile pravice invalidov tako dobro priznane in podprte v zakonodajnih dokumentih in pa v političnem dialogu. In še nikoli v pretekli zgodovini nas ni tako zelo prizadelo nazadovanje na področju teh pravic in pa celo ukrepanje proti pravicam. In to predvsem zaradi ukrepov, ki jih sprejemajo države članice, eh, potem zaradi sporazumov, ki jih sprejme tudi Evropska unija politični voditelji Evrope nimajo jasnega in koherentnega načrta ali strategije za izhod iz te krize. Nimamo nekega skupnega dogovora o primernih ukrepih, ki jih je treba sprejeti za to, da se zaščiti osebe z invalidnostjo pred krizo, kot sem že povedal, za katero te osebe sploh niso odgovorne. Ta parlament in to srečanje lahko pokaže pot voditeljem Evropske unije, kako najti pravi odgovor. In ta odgovor je samo en. Samo en odgovor imamo za soočanje s to kritično situacijo. In ta odgovor je preprost, je tudi zelo evropski. Potrebujemo več demokracije in več sodelovanja. Potrebujemo tudi več enotnega delovanja strani institucij. Te morajo upoštevati zgodovino Evropske unije, morajo upoštevati tudi pristop človekovih pravic. Danes tukaj nas je več, smo močnejši, morali bi biti tudi glasnejši in nahajamo se v hiši evropske demokracije. Tukaj smo zato, da zahtevamo svoje pravice. Zahtevamo, da smo prisotni, ko se sprejemajo odločitve, da se sliši naš glas. Naj pa omenim še naslednje, preden bom spregovoril o prihodnosti. Rad bi se spomnil posebej tistih med nami, najranljivejših med nami, še posebej žensk, ki živijo z invalidnostjo in mladih ter otrok invalidov. Invalidi potrebujejo visoko stopno podpore in ne smemo se samo spomniti na njih, moramo tudi ukrepati, da jih bomo zaščitili, zaščitili tiste svoje prijatelje, ki še vedno živijo v različnih institucijah in zavodih. Danes smo se zbrali, da bomo spregovorili sami, svojim glasom brez posrednikov želimo govoriti. Želimo govoriti brez eh, zunanje udeležbe. Govorili bomo z evropskimi poslanci tukaj iz Evropskega parlamenta. Razpravljali bomo resolucijo in jo potem tudi sprejeli in sicer resolucijo, ki bo vodila naše ukrepanje v prihodnosti. To srečanje v Evropskem parlamentu za invalide bi moralo um, poskrbeti za smernice za vse, ki so udeleženi na tem področju. V naslednjem desetletju potrebujemo nov načrt za Evropo in invalidne osebe kriza je zrušila vse predtem dogovorjene projekte in ideje. Tudi strategije, ki smo jih sprejeli v preteklosti, še nedolgo tega, te strategije so zdaj že zastarele. Evropa je danes drugačna. v bližnji prihodnosti pa se bo še bolj spremenila. Tako da stari recepti ne delujejo več in ne bodo delovali v prihodnosti. Načrt za Evropo in invalidnost mora upoštevati predvsem človekove pravice. vse evropske politike, vsa evropska zakonodaja mora biti s tem usklajena. Nobenega centa ne smemo potrošiti več za storitve, ki niso dostopne invalidom. In akt za dostopnost mora biti pravi akt tak, ki bo zagotovil dejansko dostopnost v vse stavbe, do vseh storitev, do vsega blaga. Dragi kolegi, slogan nič eh, za nas brez nas niso samo prazne besede. To mora biti naš način življenja. V tej krizi, ki je oduzela določene pravice, določene storitve, ki je oduzela tudi srce evropskemu socialnemu modelu, torej v tej krizi se je evropsko gibanje invalidov združilo in okrepilo in bo še naprej branilo in spodbujalo pravice invalidnih oseb. Ključnega pomena je, da od tega srečanja naprej, da se vrnemo v svoje države odločeni in sicer odločeni, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, zato, da zaščitimo naše ljudi proti ukrepom varčevanja, ki vodijo v zlorabe. Treba je spoštovati pravice, ki so vključene v konvencijo o pravicah invalidov. Imam čast in pa zgodovinsko priložnost, da bom se udeležil v nedeljo eh, v Madridu velikih demonstracij, ki jih organizira špansko gibanje za invalide. Eh, to se je že odvilo v Grčiji, na Portugalskem, v Združenem kraljestvu in še v drugih državah. Naše dejavnosti morajo postati bolj radikalne. Zato bi se vam rad še enkrat zahvalil za vašo prisotnost vsem skupaj tudi želim uspešen dogodek in besedo bom zdaj predal gospe Maconi, ki je predsednica odbora za peticijo v Evropskem parlamentu. Govorila pa bo tudi podpredsednica foruma za invalide, gospa Foldesi. Oni dve bosta predsedovali prvemu plenarnemu zasedanju, sicer pa uh, ne želim povedati nič več, samo da odnesete to sporočilo domov, vse vasi, vsa mesta, ne samo invalidnim osebam, ampak prav vsem evropskim državljanom. Najlepša hvala. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a nap első ülésén, amelynek a témája az ENSZ konvenció. Dobrodošli na tem prvem plenarnem zasedanju. Ogledali si bomo konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov in pa njeno izvajanje. In sicer bomo to obravnavali v kontekstu gospodarske krize. Gospa Maconi bo vodila to plenarno zasedanje. Mislim, da bi bilo dobro najprej nekaj povedati o tej konvenciji, kaj ti govorili bomo o njenem izvajanju tekom tega plenarnega zasedanja. Ta konvencija je bila sprejeta leta 2006 na Generalni skupščini Združenih narodov. Gre za konvencijo, ki je vključila v najkrajšem času eh, največje število držav. 106 držav je že ratificiralo to konvencijo. In ta konvencija je nekaj, o čemer so se pogajali tudi sami akteri, eh, ljudje z invalidnostjo in pa njihovi družinski člani, so imeli aktivno vlogo pri pripravi te konvencije. Eh, to je bila velika sprememba in danes ne govorimo več o eh, fizični škodi oziroma omejitvah, govorimo o ovirah eh, pri polni udeležbi v družbi, eh, s katerimi se soočajo invalidne osebe. In vidimo, da je potencial invalidov, da prispevajo v družbi, zelo velik. Vemo tudi, da moramo aktivno vključiti invalide tudi v politične procese in sicer na vseh stopnah, od načrtovanja naprej pa do uh, oblikovanja same zakonodaje. Tudi pri spremljanju izvajanja zakonodaje morajo biti aktivni in uh, torej morajo biti aktivno udeleženi v celotnem procesu. Ta konvencija je bila prva mednarodna konvencija o človekovih pravicah, ki jo je ratificirala tudi Evropska unija. Vse države članice so podpisale to konvencijo in 24 držav članic jo je tudi že ratificiralo. Eh, s to ratifikacijo je Evropska unija se zavezala k izvajanju konvencije. Zavezala se je, da bo zagotovila, da bodo upoštevane tudi perspektive invalidov in izvajanje se mora začeti. Začeti se mora s tem, da pregledamo celotno zakonodajo in ugotovimo, ali je eh, v skladu z določbami konvencije. Vse politike, vsa politična področja, ki so v pristojnosti Evropske unije, moramo zdaj pregledati. pri tem potrebujemo uh, prispevek vsakega. To velja za Evropski parlament, za komisijo, za svet Evropske unije in tudi druga politična telesa, naprimer odbor regij in pa ekonomsko-socialni odbor. Pomembno je, da pri tem vsi sodelujemo in zagotovimo, da bo ta konvencija prinesla pristne in dejanske spremembe za življenje invalidov. Izvajanje konvencije je nekaj, eh, kar je bilo še okrepljeno z eh, mehanizmom spremljanja in eh, forum za invalide tukaj sodeluje. To pomeni, da bo ta forum sodeloval pri spremljanju izvajanja konvencije skupaj z odborom za peticije, z Evropsko komisijo, z, Evropsko, z Evropskim ombudsmanom in pa Agencijo za temeljne pravice. Upamo, da bodo vsi udeleženci imeli pravi mandat, prave naloge in ustrezna sredstva, da bodo lahko dobro pravili svoje delo. In pomembno je, eh, da bo leta 2013 Evropska komisija pripravila poročilo o pravicah invalidov. Mislimo, da bo to zelo pomembno poročilo. Eh, proučili bomo rezultate, bomo do njih tudi kritični in na podlagi vsega tega in pa pregleda bomo lahko ugotovili, koliko napredka je bilo doseženega. To bo eden pomembnih temeljev eh, tudi za pripravo akcijskega načrta, ki bo pomembno določal v prihodnosti, kako se bo na evropski ravni izvajala konvencija Združenih narodov. Pomembno je, da ne na ravni EU, nenaravnih držav eh, članic. Kriza ne sme biti izgovor za to, da se ne izvajajo določbe te konvencije. Številni so se trdo borili za dosego teh rezultatov, ki smo jih eh, dobili. Govorimo o rezultatih, o storitvah, eh, na podlagi katerih se lahko invalidi vključijo v izobraževanje in zaposlovanje. Eh, ali pa pridobijo pravico do osebne pomoči. Te dosežke moramo ohraniti in v luči konvencije moramo te dosežke še nadalje razvijati. Zelo pozorno moramo spremljati dejstvo, da je nujno potrebno vključiti tudi organizacije, ki predstavljajo invalide. Te morajo sodelovati pri prizadevanjih za izhod iz krize v Evropski uniji. Ogledati si moramo učinek krize na invalidne osebe, na njihovo zaposlovanje, izobraževanje in na njihov dostop do storitev. Kajti to jim omogoča, da se aktivno vključijo v družbo. Kriza je vodila v izključevanje teh skupin iz družbe. In če si ogledamo naloge, ki jih imamo pri izvajanju konvencije, če si ogledamo tudi prednostne naloge, ki jih imamo pri tem, moramo opredeliti ustrezne rešitve. Evropska unija ima zelo pomembno vlogo, ki jo lahko pri tem odigra. Evropska unija je podpisnica konvencije in ima kot taka pomembno vlogo. Invalidne osebe zelo uh, tesno spremljajo, kako Evropska unija izvaja konvencijo. Eh, sama sem na kratko orisala položaj, zdaj pa bom besedo predala Roberti Angelili, ki je podpredsednica Evropskega parlamenta. Pozdravljam jo tukaj med nami in jo prosim, da poda svoj uvodni nagovor. Hvala. Grazie, eh, grazie per aver organizzato al Parlamento europeo. Najlepša hvala, Hvala tudi za organizacijo tega sestanka na Evropskem parlamentu. Gre namreč za zelo pomembno zadevo in zato sem vesela te številčne udeležbe. Najprej vas želim vse skupaj toplo pozdraviti kot podpredsednica zadožena za manjšine, za nerazlikovanje in za enakost med spoloma ter za enake priložnosti za vse. Sem še zlasti vesela te priložnosti, da spregovorim o tej zelo raznoliki temi. Najprej naj povem, da se mi zdi dogodek teh razsežnosti zelo pomemben, tudi če ga obravnavamo v kontekstu delovanja institucije Evropske unije. Ker ni dovolj, da imamo samo dan, ki je posvečen temu, temveč moramo več pozornosti tej problematiki posvečati tudi sicer in sicer v smislu omogočanja večjih priložnosti. Evropske institucije, pa tudi nacionalne, morajo biti aktivnejše v oblikovanju javnega mnenja, v oblikovanju strategij, pa ne le tega, temveč tudi pri izmenjavi najboljših praks. Predvsem je treba poudariti dobro počutje in tudi dostojanstvo oseb z invalidnostjo in predvsem je treba zagotoviti enake možnosti sodelovanja v tej družbi, ampak zato so potrebni konkretni instrumenti. Pri tem pa je treba stalno spoštovati tudi vrednote raznolikosti. Prepričana sem, da je treba bolje in več upoštevati osebe z invalidnostjo. To so vendar ljudje, ki imajo nekoliko drugačne zmožnosti, kar pa ne pomeni, da nimajo drugih sposobnosti samo drugače jih včasih uporabljajo. In zato moramo vsi skupaj poskrbeti, da bomo ustvarili pogoje, v katerih se lahko te osebe z različnimi zmožnostmi normalno poslužujejo vseh eh, sodobnih tehnoloških sredstev, da imajo možnost dostopanja do informacijske tehnologije, da imajo enake priložnosti, čisto preprosto zaradi tega, ker so evropski državljani prav tako kot vsi ostali. V Evropi je 80 milijonov invalidnih oseb. To je kar veliko, to je zelo velik delež celotnega prebivalstva. Tako da ne moremo govoriti o neki manjšini. 80 milijonov je vendarle veliko več kot samo manjšina. In zato je neizogibno potrebno, da še nadalje zagovarjamo in branimo načelo enakosti, enakih pravic in možnosti dostopanja. Kaj pomeni dostopnost? To ne pomeni, da je treba samo odstraniti vse fizične ovire, recimo v arhitekturi. Ne gre samo za take ovire, obstajajo tudi druge zadeve, recimo pomankanje ustreznih storitev, pomankanje ukrepov, politik ki bi bili prilagojeni potrebam invalidov. Prav tako pa se je treba boriti tudi proti predsotkom, ker tudi predsotki pomenijo ovire za vse ljudi, ki imajo drugačne zmogljivosti. Torej, na vse to je treba misliti, ko govorimo o do dostopanju in dostopnosti. Če govorimo naprimer o javnih spletnih straneh v državah članicah, jih ni veliko, ki ustrezajo vsem normam. Javne storitve pa morajo vendarle biti dostopne čisto vsem, tudi tistim, ki imajo drugačne zmogljivosti. In lahko rečemo, da so te storitve sedaj praktično nedostopne oziroma le delno dostopne invalidom. In zato smo pripravili seznam ukrepov, o katerih razpravljamo in jih sprejemamo pri Evropskem parlamentu in so namenjeni ravno zato, da bomo lahko imeli pri Evropskem parlamentu enake možnosti za vse, da bodo vsi, ki delujejo in sodelujejo s tem parlamentom, lahko normalno dostopali do svojih delovnih mest. Vse te zadeve bomo poskušali prilagoditi tako, da bodo vsi lahko dostopali do vseh prostorov, naprimer prilagodili bomo dvigala in druge poti dostopanja, tudi za invalide. Evropski parlament pa se prav tako angažira na področju izboljšanja koordinacije med 27 državami članicami tako da bi se politike teh držav članic zadostno ambiciozno lotevale teh izzivov, ki jih še dodatno dan današnji poudarja pričujoča gospodarska kriza. In zato želim tu poudariti še enega od problemov, ki so še zlasti pomembni. To so namreč naši otroci. Otroci, ki jih je kar 15 milijonov, ki imajo posebne potrebe zaradi zmanjšanih zmogljivosti. To je 15 milijonov otrok. In potem so tu še najstniki med 16 in 19 letom, kjer je stopnja opuščanja, šolanja še zlasti zaskrbljujoča. Kar 80 odstotkov jih ne nadaljuje šolanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da nimajo normalne možnosti dostopanja do šol, do izobrazbe in s tem opustijo šolanje v celoti. In potem, seveda, ko so odrasli, so brezposleni in s tem tudi ne sodelujejo aktivno v družbi. Se nahajajo na obrobju družbe. Če govorimo torej o invalidnih osebah, lahko rečemo, da je stopnja brezposelnosti v primerjavi z drugimi skupinami državljanov zaskrbljujoče visoka, kar tja do 60 ali 70 odstotkov. Da ne govorimo o tem, da je stopnja izključenosti otrok iz običajnega šolanja tudi zaskrbljujoče visoka. Če pa otrokom ne omogočimo šolanja, to pomeni, da jih obsodimo tudi glede drugih možnosti izbire v prihodnosti. In učinki sedanje krize so resnično zelo hudi. Po zadnjih raziskavah Eurobarometra je videti, da je dostopanje do zaposlitve zaradi invalidnosti vedno težje, da se ravno zaradi krize močno povečuje ta odstotek. Zato vam res čestitam in sem zelo vesela, da ste organizirali ta sestanek, da se lahko danes tukaj pogovarjamo o teh zadevah in vsekakor moramo odločno povedati, da niso invalidi tisti, ki morajo plačati ceno te krize. Evropska unija mora zagovarjati svoje vrednote, kamor sodijo tudi solidarnost, vključenost v družbo sprejeli smo določene obveznosti, ki jih moramo izpolniti. In rekli smo, da ne bomo nikogar pustili pri strani, da bomo še zlasti pomagali tistim, ki potrebujejo več pomoči in podpore. Hvala. Uh, uh, inaka, uh... Najlepša hvala, gospa Anželili, za vaš prispevek. Mislim, da se lahko celoti strinjam s čisto vsem, kar ste povedali. Res je zelo pomembno, da je možnost šolanja in izobraževanja nasploh enako dostopna vsem, ker sicer nihče nima nobene prihodnosti v zvezi z poslovanjem, z ustreznim delovnim mestom. In sedaj bi dala besedo Ermini Maconi, ki je predsednica odbora za peticije, ki je tudi zelo pomemben odbor. Dobar dan vsem skupaj. Zahvaljujem se vam za organizacijo tako pomembnega sestanka. Moram reči, da sem izredno zadovoljna, da imam to priložnost spregovoriti vam o teh zelo občutljivih temah. Stanje ljudi z invalidnostjo je eno od ključnih vprašanj v Evropski uniji, ampak tudi zame je zelo pomembno. Zame osebno, kot tudi za predsednico odbora za peticije. Zelo sem vam hvaležna za številčo udeležbo in vem, da ste nekateri potrebovali veliko potrpljenja in ustrajnosti, da ste lahko prišli sem in vsi skupaj smo morali biti zelo ustrajni, da smo organizirali ta forum danes tukaj. Evropska unija je pomemben korak storila že z Amsterdamsko pogodbo ki je s 13. členom vzpostavila obveznost zaščite invalidnih oseb proti vsem vrstam diskriminacije in razlikovanja. Po podpisu in ratifikaciji konvencije o pravicah invalidov pa je Evropska unija k svojim prejšnjim dodala še nekaj novih obljub. Kot prvo, odstraniti ovire, pa ne le fizične ovire, temveč tudi prakse, ki jo nemogočajo invalidom, da bi celovito sodelovali v družbi. Potem smo oblikovali tudi desetletno strategijo, ki je bila ustavljena v celovit okvir Evropske unije in njenih politik. Potem smo tudi oblikovali peticijo, In odbor za peticije tesno sodeluje tudi z Evropskim eh, ombudsmanom, Evropskim forumom za invalide in vsemi drugimi pristojnimi organizacijami. Pri tem imamo posebno vlogo zato, ker še zlasti ščitimo pravice invalidnih oseb. Naš odbor prispeva k uresničevanju vseh teh nalog Evropske unije tako, da se oglaša v primerih, ko je treba zaščititi invalidne osebe proti kršitvam konvencije v državah članicah in pri tem skrbimo za to, da se izvajajo pravila, ki so bila sprejeta, da ščitimo vsakega državljana Evropske unije, ki je izpostavljen ukrepom in dejanjem, ki niso pravična in mu škodijo. Naš odbor izvaja konvencijo pri svojem rednem delu, o katerem tudi poroča v letnem poročilu, oblikuje pa tudi eh, zbornik eh, in tudi posamezne študije in ocene stanja. Zavedamo se, da je veliko ljudi z manjšanimi zmogljivosti in veliko ljudi, Eh, invalidnih oseb, ki se srečujejo vsak dan s številnimi ovirami v svojem življenju, eh, tudi pri dostopanju do izobraževanja, do delovnih mest, do prostega gibanja in tako naprej. Tako da naš odbor za peticije še nadalje deluje na tem področju in si prizadeva premostiti silne ovire, in prepade, ki še zevajo med teorijo in prakso. Pri tem imamo stalno v mislih naše državljane s posebnimi potrebami in že leta 2009 smo uspeli zbrati več kot milijon podpisov za peticijo, ki je pozivala k spremembi politike Evropske unije v zvezi z invalidi. Prav tako je bila posledica tega tudi direktiva proti razlikovanju in pozneje tudi vsi akti, ki se nanašajo na jasne pravice do izobraževanja, vključenosti v družbo in tako naprej. Potem gre tudi za uporabo evropskih strukturnih skladov in v zvezi s tem, da smo nedavno prav tako eh, prejeli peticijo v zvezi z zlorabo določenih sredstev skladov. Res je, nedvomno drži, da je treba strukturne sklade uporabljati namensko, med drugim tudi za osveščanje o stanju invalidov v naši družbi in eh, tudi v zvezi z izvajanjem strategije na tem področju. Oblikovali smo tudi eh, predlog za to, da se v nadaljem oblikovanju politik za prihodnje obdobje ne pozabi na problematiko invalidov. Komisija in parlament sta eh, podprla pogojenost na tem področju. Prejeli pa smo tudi peticijo, ki je zelo pomembna pod naslovom Lucy Stewart case, torej primer Lucy Stewart. Prejeli smo jo od eh, državljanke Združenega kraljestva, ki prebira v drugi državi članici ki eh, so ji bile oduzete določene podpore in oblike pomoči zaradi tega, ker ni prebivala več v Združenem kraljestvu. In eh, zato smo eh, zaprosili tudi Evropsko sodišče za mnenje in ta sodba je bila prelomnica, bila je pa v bistvu pravnomočna šele z julijem 2011. Tu je sodišče ugotovilo, da je eh, krivična to vrstna obravnava nekoga, ki se je preselil v drugo državo članico, ker s tem ne morejo preprosto ukiniti določenih pravic. Pri tem konkretnem primeru smo imeli tudi možnost poznati se eh, z gospo, ki je bila predmet te peticije in smo se lahko na dolgo in široko pogovorili o tem konkretnem primeru ter o podrobnostih. Imeli smo še več sorodnih primerov, o nekaterih smo razpravljali tudi na plenarnem zasedanju. Nedavno smo govorili tudi o možnostih dostopanja do vseh pomembnih storitev za slepe. Pri tem si naš odbor prizadeva, da tudi za določene oblike izuzeti od zakonodaje na področju avtorskih pravic, kadar gre za laže dostopanje oseb z manjšanimi zmogljivostmi in validov do posameznih storitev ali oblik izobraževanja oziroma interneta. Odbor je od komisarja Barnija tudi nedavno prejel nekaj opogumljajočih odgovorov, da si bomo še nadalje lahko skupno prizadevali za uveljavljanje teh načel v vseh državah, članicah naše dejavnosti. I will cite only uh, the um, the contribution of this year. This year the community contributed with... Naj skrajšam zadeve in povem, da smo letos napisali mnenje in tudi poročilo o pravicah državljanov in prispevali k oblikovanju programov za prihodnje obdobje 2014 do 2020, vključno zahtevo po ustreznem financiranju vseh programov in ukrepov namenjenih invalidnim osebam. To poročilo je odbor za državljanske zadeve eh, sprejel ta teden, pa še nekaj besed o krizi, Treba je še nadalje opozarjati na zaveze, ki smo jih sprejeli še pred to krizo, ki jih ne gre pozabiti in eh, predvsem je treba stalno poudarjati temeljne pravice invalidnih oseb. Vrčevalni ukrepi pomenijo korak nazaj v obravnavanju invalidov. Številne invalidnine zamujajo, druge pa so kar ukinjene in zato morajo države članice storiti vse, kar je potrebno, da bodo spoštovali svoje politične zaveze. Države članice morajo ponovno razmisliti o svojih socialnih politikah in poskrbeti za ustrezno politiko socialne varnosti tudi za invalide, tudi če to pomeni prestrukturiranje in reformo obstoječih politik. Ne moremo nikakor sedeti križem rok in eh, ne ukrepati. Države članice bi morale razmisliti, kako uporabiti sredstva, ki so jim na voljo in aktivno razvijati svoje politike vseživljenjskega učenja in tudi oblikovati določene informacijske točke, ki bi invalidnim osebam omogočile lažje dostopanje do storitev. Tudi siceršnji pogledi družbe na invalide se morajo spremeniti, zato pa potrebujemo skupne ukrepe, in strategije ne le na nacionalnih ravneh, temveč tudi na ravni Evropske unije. Naj zaključim. Predlog za uredbo o strukturnih skladih za obdobje 2014 do 2020 tudi vsebuje določbe o tovrstni pogojenosti. In pri vsakem projektu bo treba to vedno znova podariti. Ker le tako bomo lahko uresničili cilje, ki smo si jih zastavili. Mislim, da smo sicer v zadnjih desetih letih storili veliko za invalidne osebe, vendar sem prepričana, da je treba storiti še veliko več. Eh, Strenjam se sedanjo pobudo za rezolucijo in podpiram vaše zahteve. Še zlasti pa sem prepričana, da moramo bolje sodelovati v smislu boljše koordinacije obstoječih politik, izvajanja temeljnih načel, za vse državljane, za uveljavljanje njihovih državljanskih pravic, še zlasti svobode gibanja v vseh državah članicah. Prav tako moramo stalno izvajati pritisk, da bo direktiva proti diskriminaciji dejansko zaživela. Hvala. Eh. Köszönjük, Mazzoni asszonynak, ahogy... Najlepša hvala za vaš prispevek. Vsekakor računamo z možnostjo nadaljevanja sodelovanja tudi v prihodnje. Še zlasti, ko bo šlo za izvanje mehanizma nadzora in spremljanja razvoja dogodkov, sem pa zelo vesela, da lahko v naši sredi pozdravim gospoda Diamandureza, ki je z veseljem sprejel našo, naše povabilo, da sodeluje pri tej konferenci. Ampak žal so mu obveznosti preprečile, da bi se tukaj osebno pojavil, tako da bo eh, tukaj le na video posnetku. So you are welcome here among us. Priklopili smo se torej na videokonferenco, s tem toplo pozdravljam gospoda ombudsmana. Prisrčno dobrodošli med nami, veseli smo, da lahko sodelujete, da si ravno zgolj po tej telekomunikacijski poti, ampak vseeno prisrčno dobrodošli. Menim, da ste mi s tem dali besedo, pravi ombudsman. Spoštovani, eh, predvsem toplo pozdravljeni predsednik Evropskega foruma za invalide in vsi ostali predstavniki organizacij ter prisotni, drage dame in gospodje. Naj povem, da je Evropski forum za invalide v sodelovanju s parlamentom pripravi to pomembno konferenco in zahvaljujem se vam za vabilo in možnost, da sem prisoten pri tem. Seveda bi vas raje videl v živo, ampak popolnoma nemogoče mi je bilo pripotovati danes v Bruselj, ker sem imel druge obveznosti. Naj povem, da sem zelo vesel, da bo gospa Egnju vse čas prisotna z vami, ona je tudi moja zelo dragocena sodelavka. Moram reči, da bi bilo dejansko bolje za me, da stopim korak nazaj, zato da bom dobil širšo perspektivo stanja z vidika Evropskega ombudsmana. Ombudsman je edino nepravosodno telo z nalogo, da nadzira institucije Evropske unije v zvezi z njihovim upoštevanjem temeljnih pravic, vključno s pravicami oseb z invalidnostjo, kar je med drugim zapisano tudi v konvenciji Združenih narodov. Kot mnogi veste, je ombudsman tisti, ki poziva na odgovornost vse evropske organe in institucije, da lahko izvaja tudi preiskave na lastno pobudo. Naj vam povem le nekaj primerov tega, s čimer se ukvarjam. Oziroma tega, kar, na kar so me upozorile organizacije in posamezniki. Ljudje, ki hočejo delati v službah Evropske unije oziroma po vsej Evropski uniji, so me upozorili na različne ovire, s katerimi se soočajo. Nedavno smo prijeli tudi pritožbo, da spletna stran Evropskega urada za izbiro osebja ne omogoča dostopanja slabovidnim osebam. In tako sem moral ta urad eh, opozoriti, da je treba dosledno izvati konvencijo in omogočati uveljavljanje pravic do enakega dostopanja. Posamezniki, ki delajo za evropske institucije, so prav tako upozorili moj urad, da ne prejemajo redno dodatkov za skrb za svoje invalidne otroke in s tem so tudi opozorili, da so bili njihovi otroci marsikdaj izključeni iz nekaterih evropskih šol. Prav tako so tisti, ki so želeli obiskati evropske institucije, opozorili na dejstvo, da so številne stavbe preprosto nedostopne. Tisti pa, ki so hoteli dostopati do spletnih strani evropskih institucij, so prav tako prijavili njihovo nedostopnost. Z upletenostjo evropskih institucij je ombudsman uspel razrešiti številne od teh pritožb, vendar moramo ugotoviti, kje je tista osnova, iz katere izhajajo vse te težave, namreč odkud prihajajo vse te ovire, ki invalidnim osebam onemogočajo, da bi sodelovali v celoti vsem, kar se v Evropski uniji dogaja, vključno z razpravami o ključnih temah. To je zelo pomembna filozofija, ki izhaja iz konvencije o pravicah invalidov in zato se moramo soočiti z vsemi temi težavami in ovirami ter jih razrešiti svojim delom moramo nadaljevati tudi v teh časih krize, ko so sredstva omejena in javne službe stalno pod pritiskom, da storijo več z manj sredstvi. Je pa moje mnenje vendarle, da je možno vseeno izpolniti vse obljube, ki smo jih dali s podpisom konvencije, ne da bi osiromašili naše državljane zaradi krize. In to mora zato še nadalje ostati vključeno v proračun za leto 2014 in za naslednje obdobje. Sam bom to odločno poudaril in tudi poudaril dejstvo, da številne pritožbe pravzaprav ne terjajo več denarja, temveč v kontekstu določenih pritožb, s katerimi sem imel opraviti, gre v bistvu za čisto druge zadeve. Treba je storiti konkretno več za to, da ljudem samo zaradi njihove invalidnosti ne odrekamo priložnosti, naprimer za sodelovanje v določenih programih Evropske unije za zaposlovanje, predvsem moramo spoštovati njihovo dostojanstvo in prav tako moramo preprečiti primere, ko se nekomu onemogoči zaposlitev samo in izključno zaradi invalidnosti in ne zaradi neke siceršnje strokovne nesposobnosti. To se v Evropski uniji preprosto ne sme več dogajati. Evropski parlament mi je prav tako posedoval zelo natančno poročilo o svoji dejavnosti na tem področju. Znotraj svojih pristojnosti je treba poskrbeti, da se evropski državljani ne bodo obnašali v nasprotju s konvencijo. Kadar bo prihajalo do takih pritožb in pričakujem, da jih bo vedno več, bom sam storil vse, kar je v moji moči, da se bo uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz konvencije, dejansko preneslo v prakso. Že od samega začetka je ombudsman vedel, da je neločljivi del izvajanja vsega, k čemu nas zavezuje drugi odstavek 33. člena. Ombudsman je namreč eden organov, ki je zadolžen za zaščito pravic in uh, izvajanje vsega, kar izhaja iz konvencije. Lahko vam zagotovim, da bom kot eh, ombudsman še nadalje skrbel za to, da bomo ambiciozni, in dolgoročni v svojih prizadevanjih, kadar gre za način, na katerega Evropska unija izvaja konvencijo. V tem smislu se veselim sodelovanja z drugimi udeleženci v teh dejavnostih. Prav tako moram reči, da smo z Evropskim parlamentom vedno dobro sodelovali, sam imam dolgoletne dobre izkušnje, prav tako z Agencijo za temeljne pravice in vsi skupaj imamo ključno vlogo v izvajanju teh dejavnosti v prihodnje, vključno eh, z sodelovanjem s področjem raziskav in razvoja, ki lahko olajšajo naša prizadevanja. Storil bom vse, da bodo vsi, ki so prevzeli določene zaveze, le te tudi uresničili. Isto velja za uveljavljanje temeljnih pravic ter pravic iz konvencije. Države članice se morajo zavedati, kakšne obveznosti so prevzele s podpisom in ratifikacijo konvencije o pravicah invalidov. Upam, da vam bo moje izvajanje pripomoglo nadaljevanju vaše razprave. Hvala za vašo pozornost in moram reči, da sem zelo zadovoljen, da bi organiziran ta tretji dogodek srečanja Evropskega parlamenta z invalidi. Hvala. Kasanjuk, eh, diama, kasanjuk, Hvala lepa. Hvala, gospod Diamanduros. Hvala za izjavo. In veliko veselje nam je, da ste potrdili, da enake možnosti niso vprašanje denarja, ampak so vprašanje našega pogleda na svet. Gospod Stik Langvad, bo sedaj dobil besedo. On je član izvršnega odbora EDF-a, to je Evropski invalidski forum. Zaprosili ga bomo, da se odzove na to, kar so povedali gospa Anželili, gospa Maconi in gospod Diamaduros. Hvala lepa za besedo. Danes moramo vsi pokazati odgovornost za svoje dejanja. Želim si, da bi si ogledali razpravo o izvajanju konvencije o zaščiti invalidov in spodbujanju pravic invalidov. Sam poznam to realnost. Tudi sam sem bil izvoljen v odbor, ki mora spremljati politiko Evropske unije na področju invalidnih oseb. Običajno si pogledamo seznam posameznih vprašanj za države članice, ko Evropska unija poda svoje poročilo, želimo storiti enako. Želimo, da prevzame odgovornost za svoje ukrepe, še posebej na tistih področjih, kjer ima pristojnosti. Komisijo in Evropsko unijo želimo prositi, da preden pripravijo odgovore na svojo zakonodajo, želimo jih prositi, da tudi organizacije invalidov vključijo v pripravo politiki. Mislim, da bi Evropska unija tukaj dobila dobro oceno strani odbora, kajti na osnovi mojih izkušenj lahko povem, da s parlamentom, svetom ministrom, ministrov dobro sodelujemo. Še posebej, ko govorimo o organizacijah eh, invalidov in sodelovanju z organizacijami invalidov. Tukaj imam posebej v mislih 33. člen Prav gotovo bomo zastavili tudi vprašanja v zvezi z organizacijskim okvirom. Vprašanje je, ali je okvir dovolj učinkovit, ali bomo dejansko dobili odgovor na vprašanje, kako se izvajajo pravila Evropske unije. Dejstvo je, da se s problemi soočamo. Evropska unija ima na določenih področjih popolne pristojnosti, na drugih področjih delne pristojnosti in na nekaterih področjih nima pristojnosti. Ko govorimo o politikah Evropske unije, je to zelo pomembno za ljudi. Zato je težko ločevati ta področja. Teh področji ne moremo kar tako ločevati in vprašanje je, ali je Evropska unija pripravila takšen okvir, da se politika lahko izvaja na ustrezen način, tako da se spoštujejo pravice in potrebe invalidov, ne glede na to, kje živijo in ne glede na to, kakšen je njihov status. Mislim, da Evropska unija tukaj čaka še nekaj dela, nekaj manevrskega prostora je še ostalo. Odbor bo verjetno postavil vprašanja o organizacijskem okviru ali je ta okvir tako neodvisen, kot bi si želeli. Mislim, da. Je odbor presenečen, kajti komisija ima vlogo pri izvajanju politik v zvezi z invalidi in hkrati spremlja izvajanje teh politik v posameznih državah članicah in na posameznih političnih področjih. Do sedaj se je odbor posvečal mehanizmom spremljanja v zvezi z 33. členom drugim odstavkom. Poskusili smo preveriti, ali so dejansko mm, zadeve takšne, kot je treba. Evropska unija tukaj še ni na koncu. Mislim, da je še nekaj možnosti za izboljšave. Govorili bi lahko tudi o mednarodnem sodelovanju v zvezi z členom 32, o tem, kako EU upravlja razvojno pomoč, da bi bila na voljo tudi invalidom v državah, ki jim pomagamo v Afriki, v Srednji Ameriki, v Južnji Ameriki ali kjerkoli že Evropska unija zagotavlja finančno sredstvo. Poskrbeti moramo, da bodo možnosti invalidov vključene povsod. Potem se moramo vprašati tudi o pravicah potnikov. Pravice potnikov je Evropska unija uvedla, a pojavlja se vprašanje, ali so te pravice dovolj močne, da zagotovijo izboljšave za vse ljudi. Ko govorimo o prostem gibanju ljudi in invalidov eh, v Bruselj in iz Bruselja, naprimer, vidimo, da obstajajo pomakljivosti, lahko smo kritični. Vprašati se moramo zelo naravno vprašanje o tem, zakaj Evropska unija porablja sredstva Evropske unije. V določenih državah članicah se sredstva uporabljajo za to, da institucije odpravimo samo zato, da bi oblikovali nove institucije to se dogaja naprimer na mačarskem. Na mačarskem smo preučevali um, nedavne dogodke in to je bilo na zadnjem zasedanju. In govorili smo tudi o avtorskih pravicah. Želimo pa preučiti, ali lahko Evropska unija izvaja pritisk tudi na mednarodni ravni, zato da bi zagovarjala ustrezna pravila tudi na zasedanju o avtorskih pravicah. Zagotoviti moramo, da bodo invalidi imeli dostop do knjig in drugega podobnega materijala. To je predpogoj za to, da se začne razprava. Če si ogledam Margareto Auken, moram tudi sam imeti dostop do enakih knjig kot ona. Nekaj let je že tega, odkar sem obiskoval univerzo, ampak kakorkoli že. Imeti moramo možnost, da Evropski uniji zastavimo vprašanja, kajti Evropska unija je verjetno najpomembnejši partner, ko govorimo o izvajanju konvencije invalidov. To je odgovornost Evropske unije. Evropska unija mora zagotavljati odgovore in ko bo poročilo na voljo leta 2013, bomo ta vprašanja prav gotovo zastavili. Hvala. Hvala lepa. Stik za vaš prispevek. Mislim, da sedaj lahko. Začnemo z razpravo. Preden pa to storimo, želim prositi Kingo Gunc, evropsko poslanko in podpredsednico medskupine za invalidnost in je tudi generalna sekretarka EDF-a, da prevzame predsedovanje naslednjega dela tega zasedanja. Želimo vam seveda obilo uspeha, prosim pa, da se držite tudi časa. Bravo,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 Eh, Dobro jutro vsem. Prejšnji del zasedanja smo zaključili tako, da so nas pozvali, da se naj držimo časa, zato predlagam, da kar začnemo. I, I would like to welcome everyone once more. Uh, Še enkrat pozdravljam vse. Še posebej gospoda Katanja, so predsedovala bova, tudi sama se bova poskušala držati časa in upava, da bodo vsi, ki so na seznamu govornikov, imeli dovolj časa, da povedo svoje. Samo še nekaj uvodnih besed. Mislim, da je to zelo pomemben trenutek za nas vse, tudi za predstavnike različnih organizacij iz uh, držav članic. To je pa še posebej pomembno za nas, člane Evropskega parlamenta. Veliko poslancev vidimo v dvorani. Prisluhnili bomo vašim komentarjem in predlogom, ki jih bomo potem kasneje uporabili pri svojem delu. Ukvarjamo se z različnimi dosjeji, z različnimi zakonodajnimi predlogi. Mislim, da bo zelo pomembno, da sodelujemo v tem dialogu, da se od vas kaj naučimo in da te razprave nadaljujemo tudi kasneje. Vsi vemo, in o tem boste prav gotovo govorili, V času krize je življenje še posebej zahtevno, toliko bolj pa za tiste, ki so invalidi ali imajo kakšne druge težave. Zato moramo te težave upoštevati. Vedno več pa govorimo, da ne gre več samo za gospodarsko in finančno krizo, ampak da je to kriza javnih financ. To pomeni, da se manj denarja porabi za izobraževanje, za zaposlovanje, za socialne storitve in za to, da bi pomagali ljudem do enakosti v Evropi. Gre tudi za krizo človekovih pravic. Tudi človekove pravice se kratijo v številnih državah, zato moramo nekaj storiti proti temu. Čisto na kratko in ne bom govorila več kot pet minut, želim povedati še naslednje. V Evropskem parlamentu sedaj razpravljamo o naslednjem večletnem finančnem okviru. To bo imelo ključno vlogo pri financiranju različnih ambicij Evropske unije. Mislim, da ste prav gotovo slišali, že kaj o težavah, ki jih imamo, o razpravah, ki jih imamo. Parlament, svet in komisija. Zagotavljam vam, da parlament in poslanci podpiramo vse ambicije, ki jih imamo. Sama sem poročevalka za program pravic in državljanstva. Program je namenjen temu, da bi ljudje bolje poznali svoje pravice in da bi jim pomagali, da svoje pravice tudi izvajajo oziroma izkoriščajo in da se to izvaja tudi v državah članicah. To je zelo pomemben program. Naslednji zelo pomemben program je Evropski socialni sklad. Sem poročeval ko osenci za ta sklad in tudi tam poskušamo vključiti interese invalidov, kolikor je le mogoče. Pogajanja s svetom še niso zaključena, vendar sklicujemo se na konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. Govorimo o tem, da bi zagotovili dostopnost, da bi prispevali k izvajanju konvencije Združenih narodov v državah članicah in tako naprej. Upamo, da nam bo uspelo te vidike ohraniti do konca pogajanj in da bomo lahko tudi v prihodnih sedmih letih koristili sredstva iz teh dveh programov. Oboje je zelo pomembno, zakonodajni vidik, pravice in tudi izvajanje pravic, pa tudi finančni viri in finančna sredstva, ki so zelo pomembni za izvajanje mhm. naših ambicij. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost, sedaj pa prosim gospoda Katanja, da spregovori. Na to pa boste besedo dobili vi. Uh, Hvala lepa, gospa Gönč. Prejšnji govorniki so povedali že veliko pomembnih stvari o konvenciji Združenih narodov. Če pomislimo na to, kaj nas danes čaka, mislim, da je treba ustrajati pri tem, da govorimo o posledicah krize. Kriza postaja vse bolj kriza človekovih pravic. Ne gre le za finančno ali gospodarsko krizo. Varčevalni ukrepi bi lahko Evropo preoblikovali v Evropo revščine. Ljudje, še posebej invalidi, so ogroženi in njihova življenja so ogrožena, zato ker se krčijo socialni prispevki. Vrčevalni ukrepi povečujejo davčno breme in to še posebej prizadane ljudi z nizkimi ali srednjimi prihodki, odpravljajo pa se tudi socialne storitve. S tem se spodkopava evropski socialni model, ki temelji na solidarnosti in socialni vključenosti. Kakor sem dejal, gospodarska kriza je kriza človekovih pravic, ne gre samo za gospodarsko krizo. Evropske institucije morajo najti izhod iz te nočne more. Evropska unija in 24 od 27 držav članic je ratificirala konvencijo. Naloga sedaj je, da se to konvencijo začne izvajati na vseh ravneh. Tudi Evropska unija je podpisnica konvencije. Evropska unija se je zavezala k temu, da bo oblikovala pametno in trajnostno rastoče gospodarstvo za to, da zagotovimo visoko stopnje zaposlenosti in socialne vključenosti. Realnost pa žal ne odraža teh zavez, niti ne odraža ciljev strategije 2020. Zato mora Evropska unija sprejeti močan večletni finančni okvir in tudi svežen za socialne naložbe ki bo upošteval človekove pravice in načela nediskriminacije. Vlagati je treba v socialne politike in storitve, ki prispevajo k temu, da bi oblikovali bolj vključujoče in bolje delojoče gospodarstvo in družbo. Svežen za socialne naložbe predvideva specifične ukrepe za to, da bi pomagali invalidov, zato, da bi zagotovili ustrezna sredstva in socialno zaščito, da bi zagotovili udeležbo na trgu dela in da bi zagotovili tudi nadomestilo za pomankanje prihodka v zvezi z delom, prav tako pa bi poskrbeli za vidike zdravja in zdravstvene oskrbe. Dostop do blaga in storitev je predpogoj za to, da bi invalide vključili kot potrošnike v evropski trg. EDF je zagnal kampanjo za leto 2012 na osnovi treh glavnih tem. Prosto gibanje oseb ter blaga in storitev v EU, sprejetje akta o dostopnosti ter sprejetje direktive o dostopnosti javnih spletnih strani in spletnih strani, ki zagotavljajo javne storitve za javnost. Dostopnost mora biti tudi glavno načelo za podeljevanje strukturnih skladov državam članicam in za postopke javnih naročil. Če želimo to doseči, potrebujemo močan finančni okvir. Zato smo proti temu, da bi krčili proračun Evropske unije, zato zahtevamo tudi, da bi 25 odstotkov kohezijskih skladov namenili Evropskemu socialnemu skladu. Evropski proračun mora podpirati socialno infrastrukturo izobraževanja in usposabljanja, zmanjševati bi moral neenakosti in tudi revščino. Zmanjšanje socialne porabe zagotavlja brezposelnost in to vodi tudi v politične napetosti. Revščina se veča, ne pa manjša namesto socialne kohezije potrebujemo nekaj drugega, sedaj se soočamo z socialno izključenostjo in drugimi eh, negativnimi pojavi. Evropska unija mora ukrepati tako, da ima v mislih vedno ljudi, kajti drugače bo izgubila verodostojnost. Evropska unija ima zelo pomembno vlogo in invalidi veliko pričakujejo od Evropske unije. Kajti Evropska unija ukrepa v Evropi, pa tudi drugot po svetu upamo, da se bo držala te obveznosti. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za vaš prispevek, gospod Katani. Kolikor vem, dva poslanca nista mogla spregovoriti na prejšnji seji, to je gospa Cimer, je predsednica skupine Guengel in tudi gospod Raul Rumeva in Rueda, ki je podpredsednik zelenih. Mislim, da bi morali začeti z vama, na to pa bomo nadaljevali z drugimi, ki želijo spregovoriti. Gabriel, izvoli dve minuti. Recht herzlichen. Res, najlepša hvala v veliko čast mi je, da lahko sodelujem v tem Evropskem parlamentu za invalide. To, kar smo do sedaj slišali in videli, je name naredilo veliko tis, kajti jasno je, da vprašanja invalidov niso vprašanja neke posebne skupine ljudi, ki so pač invalidi, ampak so to vprašanja, ki zadevajo nas vse. To so vprašanja, iz vsakodnevnega življenja, o katerih moramo govoriti in ki jih moramo rešiti. Zelo sem ponosna na to, da lahko danes tukaj pozdravimo vas in da lahko imamo med seboj dialog. Kaj ti dialog med invalidi, predstavniki invalidov ter med politiki, predstavniki ljudi na različnih ravneh, med drugim tudi na evropski ravni, ta dialog moramo okrepiti. Nimamo veliko časa, zato se želim posvetiti samo nekaterim problemom. Zelo sem bila zelo vesela, da sem tudi iz predsedniškega odra slišala, da moramo pogledati onkraj Evropske unije in da se moramo ukvarjati z vprašanji, naprimer kot so razvojna pomoč. Več se moramo ukvarjati s tem. Razvojno pomoč bi lahko bolje izkoristili za to, da bi izboljšali življenja tudi invalidov v najrevnejših deželah sveta. Evropski parlament je skupaj z delegacijami držav AKP, to so države Afrike, Pacifika in Karibov, skupaj smo pripravili mm, poročilo o razmerah invalidov in to je zelo pomembno poročilo, kajti jasno kaže, da imamo kot Evropski parlament še vedno rezerve za to, da bi podprli konkretne projekte namenjene invalidov in predvsem to, da bi zagotovili dostop invalidov do vseh storitev, do podpore, ki jih potrebujejo, zato da bodo lahko živeli samostojno. Čisto na kratko želim omeniti še eno temo. V prejšnjem življenju, ko sem delala v deželi Turingen, veliko sem delala z invalidnimi ženskami. Veliko smo se ukvarjali s temo nasilja proti ženskam invalidkam. Mislim, da moramo o tem še več razpravljati v parlamentu, kajti o tem se veliko ne govori. Javnost o tem ne želi govoriti, mislim pa, da bi morali, to poskrbeti, morali poskrbeti, da se to pojavi tudi v javnosti, zato da zaščitimo ženske invalidke. Pogledati si moramo tudi to vprašanje in podpreti moramo ženske. In še nekaj, prav tako čisto na kratko. Res je, smo v krizi, ne samo Evropska unija, ampak tudi ostali. Smo v globoki krizi in mislim, da moramo skupaj poskusiti preprečiti, da bi odgovornost družbe, tudi do javnih proračunov, pripeljala do tega, da bi vsi ljudje, tudi invalidi, ne glede na to, kje v Evropski uniji živijo, imeli dostop do vseh javnih storitev. To moramo zagotoviti. Mislim, da bi lahko Evropski parlament na eni strani, pa tudi parlament ki ga imamo danes, torej parlament za invalide, da bi skupaj lahko poskrbeli za to, da bomo vedno imeli dostop do storitev, do blaga in da bi zahtevali, da se postavimo proti privatizaciji, kajti privatizacija omejuje kakovost naših življenj. Zato sem že v napetem pričakovanju resolucije, ki jo bomo izglasovali na koncu. Želim vsem obilo uspeha in želim vsem nam veliko uspeha pri nadaljem sodelovanju, še posebej pri izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Hvala. Hvala lepa. Like, like Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Rumevi i Ruedi, on je podpredsednik zelenih. Izvolite. Hvala lepa. Tudi sam bom zelo kratek. Razpravo natančno spremljam že od samega začetka. Povedati želim, da je vse tako, kako ste povedali. Smo zeleni, naša skupina je skupina zelenih in naše delo se posveča več področjem, ampak sam lahko posvetim oziroma povdarim eno temo, ki je še posebej pomembna za nas. Gre za direktivo o horizontalni diskriminaciji. O tem svet pravkar govori, sam sem poročevalec na to temo. Frustracije so povezane z nekimi dojemanji med državami članicami, da je ta zakonodaja predraga. Države članice menijo, da je ta zakonodaja predlaga. Prisluhnil sem vsem vam in verjetno boste tudi v prihodnosti govorili enako namreč. Ustrajati moramo pri tem. Nekatere države članice še vedno menijo, da so naložbe v kohezijo nekaj, kar bi preprosto lahko odpravili v času krize. To je napaka, ki si je danes ne moremo privoščiti, še posebej, ker smo v krizi. Evropska unija je podpisala Evropsko konvencijo oziroma konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov in to bi moralo zagotoviti pravno osnovo za to, da razširimo določbe za boj proti diskriminaciji. Vse države članice moramo prepričati o tem, še posebej tiste, ki se še vedno sprašujejo, ali je pomembno imeti načelo nediskriminacije v celotni pravni sferi v Evropski uniji. Omogočiti moramo državljanom Evropske unije, da bodo spoštovane njihove pravice in da bodo imeli enake možnosti, ki si jih zaslužijo vse osebe, ne glede na to, kakšno je njihovo življenjsko stanje. Zato se moramo boriti, z žalostjo pa ugotavljam, da nekatere države članice še vedno skrivajo svoje stališča in še vedno se skrivajo. za temi domnevnimi previsokimi stroški. Ne gre samo za, stroš, za stroške, ampak analizirati moramo tudi koristi kohezije. Ne samo na ravni posameznika, ampak tudi na ravni družbe. Nekatere države članice ne želijo izvesti teh naložb, upam pa, da bodo kmalo spoznale, da je treba to rešiti. V parlamentu imamo veliko večino skupin, ki to podpira. Prejšnji teden smo v odboru Libe sprejeli resolucijo na to temo in svet na osnovi 265. člena pogodbe o delovanju Evropske unije mora to direktivo sprejeti čim prej. Tukaj govorimo o pravicah in o dostopnosti. Danes popovdan bomo socialisti govorili o blogerjih in o demokraciji na osnovi te arabske pomladi. New form of, of interpretation uh, that has been uh, proven natural, uh, to be used. Something... Imeli bomo različne vrste tolmačenja, med drugim tudi tolmačenje govora v besedilo. Tako moramo spodbujati demokracijo pri vseh svojih razpravah, tudi v Evropskem parlamentu. Zato ustrajam, da takšne konference ne bi smele biti izjema, ampak nekaj, kar moramo spodbujati, ne glede na to, koliko to stane. Govoriti moramo tudi o prednostih. O tem moramo vedno govoriti in upam, da bo velika večina skupin podprla to vizijo, kaj ti vizijo enakih možnosti lahko razumemo samo tako. Uh, thank, thank you very much. Najlepša hvala. nekateri kolegi poslanci in poslanke morajo oditi. Elizabet Šroder je prosila za besedo za nekaj minut. Eh, prosim, če ste lahko kratki, kajti, kot vem, eh, morate potem oditi. Elizabet je tudi iz skupine zelenih. Ja, um, hvala lepa. Sama bom upravljala svoj jezik upam, da bo sedaj vse skupaj delovalo. Sem podpredsednica odbora za zaposlovanje. To je odbor, ki obravnava številne vidike, ki zadevajo invalide. Zelo smo angažirani. Omeniti želim, da smo pripravili poročilo o strategiji za pravice invalidov v Evropski uniji. Poročevalec je Adam Koša, ki sedi ob meni. Skupaj smo pripravili, mm, po mojem mnenju, dobro poročilo. Poskušamo tudi na tako imenovanih mehkih ukrepih oziroma v okviru mehkih ukrepov zagotoviti, da poskrbimo za invalide. Kot predhodni govorniki, se tudi sama sprašujem, zakaj se ne spoštujejo pravice invalidov, naprimer v Grči in druge, kjer so varčevalni ukrepi, kakor zahteva listina o temeljnih človekovih pravicah. Tega ne moremo sprejeti. Na tem mestu želim zelo kritizirati tudi varčevalne ukrepe, ki jih zahteva trojka. V odboru za zaposlovanje načrtujemo tudi pripravo poročila o izvajanju direktive proti diskriminaciji na področju izobraževanja in zaposlovanja. Naše mnenje je, da moramo res s prstom pokazati na vse pomanjkljivosti, kaj v Evropi ne deluje in kaj se ne izvaja. Namreč zagotoviti je treba prost in neoviran dostop do zaposlovanja tudi za invalide neodvisno od tega, s kakšno vrsto invalidnosti se soočajo. Želim omeniti še nekaj, s čimer se ukvarjamo vsak dan na številnih pomembnih zasedanjih in zato vas tudi moram zapustiti, namreč strukturni skladi. Tretjina evropskega proračuna teče sem. Želimo si, da bi bili strukturni skladi pripravljeni tako, da bi upravljali svoj namen. Ampak tudi programiranje skladov bi moralo biti izvedeno tako, da zagotavlja udeležbo tudi invalidom. Adam Koša ima pomembno vlogo tukaj, on je član naše delegacije za pogajanja, tega nam še sicer ni uspelo doseči, ampak prav gotovo nam bo. Na koncu želim omeniti še nekaj prihajam iz Nemčije in to je s tem povezano. Z veliko zaskrbljenostjo opažam, da nemška vlada kot prej še vedno ovira sprejetje pete direktive o protidiskriminaciji, zato je kriva Nemčija, države oziroma dežele v Nemčiji skrbijo zato, da bi razvile vključujočo šolo. To je pristojnost dežel v Nemčiji in nemška vlada nima več argumentov, da še naprej zavira sprejetje pete direktive o protidiskriminaciji. Želim si, da blokado prebijemo in Mislim, da bi morali vsi delati na tem, da se stališče nemške vlade v zvezi s to direktivo spremeni, kajti potem bi bilo mogoče zagotoviti spoštovanje pravic za invalide tudi zunaj področji zaposlovanja in izobraževanja. V tem mandatu moramo storiti korak naprej na tem področju. Hvala. Thank you. It's working, yes. Thank you. Hvala, gospod Šruter. Vsekakor je direktiva proti diskriminaciji nekje v nekem predalu. Eh, od leta 2008 že spi, če lahko tako rečem, in čas je, da jo zbudimo. Treba se je boriti proti diskriminaciji in eh, države članice ne smejo več blokirati eh, te direktive. Zdaj pa bomo začeli s prispevki naših delegatov, eh, torej delegatov našega Evropskega parlamenta invalidov. Vsak bo imel na voljo dve minuti. In začeli bomo z gospod Marijo Gruntner iz eh, Avstrijskega nacionalnega sveta za invalide. Izvolite besedo. Ich fordere Barrierefreiheit in all ihren Dimensionen. In all ihren Dimensionen. Hvala lepa. Govorimo o različnih um, ovirah. To mora biti upoštevano v vseh šolskih načrtih, zato da bi omogočili lažje življenje invalidov. Zagotoviti je treba tudi podpreti je treba šolarje, invalide. Zagotoviti je treba podporo v vseh učnih načrtih za osebe, ki se usposabljajo. Zagotoviti je treba tudi uh, storitve za to, da bi lahko pomagali invalidov. Eh. Zelo me veseli, da je z nami veliko evropskih poslancev in poslank, da vas poslušajo, ampak nekateri morajo tudi oditi. Z gospodom Katanjem sva se zato strinjala, da bova uh, sprejela en prispevek uh, iz nacionalnih delegacij in drug prispevek iz uh, strani Evropskega parlamenta. Gospa Lope Fontani iz Evropskega parlamenta bo zdaj spregovorila. Prosim, če se lahko mejite na dve minuti, eh, kajti eh, sicer nam bo vse skupaj zelo preveč časa. Hvala, gospa Gönc, gospod Katani, zelo nakratko. Tukaj imamo prednost. Eh, prihajam iz Evropske ljudske stranke in pa iz Španske ljudske stranke. Delam pa v odboru za zaposlovanje. Večina evropskih poslancev je aktivnih na področju socialnih eh, tem. Eh, strinjamo se tudi glede eh, tem povezanih z invalidi. Tukaj obstaja veliko soglasje. Nekaj je povedala že kolegica Gönc, potem kolegica Šröder. Mislim, da je to srečanje zelo pomembno. Hvaležna sem, da ste me povabili. Tukaj smo predvsem zato, da prisluhnemo torej, ključni problem v vseh državah, še posebej v moji, je zaposlovanje v tem trenutku. Še posebej to velja za invalidne osebe, ki imajo še večje težave pri dostopanju do izobraževanja in usposabljanja, pa tudi do delovnih mest. Mislim, da je v državah, kot je Španija, potrebno izvajati vrčevalne ukrepe, vendar pa moramo zagotoviti, da to ne bo šlo na račun tistih, ki so najbolj ranljivi. V Evropskem parlamentu dobro delamo na tem področju in zato si bomo prizadevali še v prihodnje. Najlepša hvala vsem in veselim se že zaključkov tega srečanja. Najlepša hvala. Naslednja govornica bo gospa Pascal Rib oziroma gospod, ki prihaja iz francoskega nacionalnega sveta invalidov. Gospa Pascal Rib. De la convention. Dovolite mi, naj se ozrem na to, eh, kar se dogaja v Franciji v zvezi z izvanjem konvencije. Gre za pomemben politični instrument, ki je pravi vzvod za uveljavljanje pravic invalidov. Tu gre dejansko za pomeno razliko med obdobjem pred in po ratifikaciji konvencije. Eh, konvencija pravzaprav politični eh, sceni na področju varovanja pravic invalidov v Franciji daje pravi zagon in pravo moč pri zagovarjanju pravic, da ne bo eh, vedno izpadlo, kot da gre za neke vrste dobrodelne dejavnosti, ker gre vendar za pravice invalidov. Konvencija torej pomeni tudi spremembo v oblikovanju politik. Ne gre več za neke sektorske prilagoditvene politike, temveč gre za to, da uveljavljamo načelo družbe, ki je za vse enako odprta in dostopna. In eh, zadnjega septembra je predsednik vlade tudi oblikoval posebno sporočilo o tem, da je treba vidike invalidnosti in posebnih potreb vključiti v čisto vse nove predloge zakonodaje. In eh, prav tako se je pri svojem izvajanju na to temo predsednik vlade močno oprl na konvencijo Združenih narodov prav tako obstaja še poseben tako imenovani diagnostični listek, na osnovi katerega se preverjajo vsi osnutki prihodnjih zakonodajnih aktov. Lahko rečemo, da gre tudi za novo vizijo medicinske oskrbe, Eh, invalidov, da predtem sploh ne omenjam poseben povdarek univerzalni pravosodni zaščiti in uveljavljanju pravic v praksi. Francija mora torej še enkrat pregledati vso svojo obstoječo zakonodajo in predloge novih zakonodaj glede skladnosti s konvencijo. Dobro moramo pogledati, kje se dejansko nahajamo in kot je rekel eh, že Gandhi, če mi dovolite citat, vse lahko obravnavamo na podlagi skupnega konsenza, razen temeljnih pravic, ki so nedvomne. Adam. Hvala. Zdaj pa gospa Silvana Rapti, kolegica europoslanka, eh, bo zdaj spregovorila za dve minuti. Thank you. Σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι ε, στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι... Να λείψω χαβάλα. Ε, imam srečo, da lahko rečem, da sem z velikim veseljem tukaj in da to veselje celo pre, prevaga nad veliko odgovornostjo, ki jo čutim tukaj kot predstavnica invalidov v Evropskem parlamentu. Gre za vprašanje, ki je življenskega pomena za vse nas. In med tem, ko razpravljamo o konvenciji Združenih narodov, moramo povdariti temeljno načelo nerazlikovanja, da moramo povdariti načelo enakih pravic, enakih priložnosti. Čeprav je to navidezno več kot očitno, vendarle v praksi nikjer ne funkcionira, kot bi moralo. In vsemu temu imamo zdaj dodatno še gospodarsko krizo. Tako da se moramo zavedati, kaj vse morajo v praksi prenašati invalidi, še zlasti invalidni otroci. Tu gre za nekaj, česar ne moremo več prenašati. Invalidom je treba absolutno omogočiti, da se njihove pravice uveljavljajo, ne glede na svežne varčevalnih ukrepov, ki se uvajajo v vseh državah članicah. Namreč s tem se ogrožajo tudi vsi vidiki socialne razsežnosti Evropske unije. Mi moramo biti tisti, ki bomo za zgled v Evropski uniji moramo v vsakdanjih dejavnostih s pomočjo izvajanja zakonodaje in sprejemanja nove biti za zgled tega, kako se spoštuje človekove pravice invalidov. Sama sem oblikovala tudi pisno vprašanje komisiji, kjer sprašujem, kaj namerava Evropska komisija storiti eh, za gluhe in naglušne in kako bi jim omogočila, da lahko sledijo vsem sestankom različnih institucij in forumov v Evropski uniji. Mi bomo pa pri tem seveda aktivno sodelovali. Hvala. Hvala. Naslednji govorec prihaja z Danske, to je gospod Torkild Olesen iz organizacije za invalide na Danskem, Torhild. Izvolite. Ne, eh, si noget om denne WIPO traktat, som... Hvala. Povedal bom nekaj besed o pogodbi, o kateri govorimo. Najprej pa bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za ogromna prizadevanja, eh, da je parlament eh, komisijo pozval naj podpre to pogodbo, ki je sprva nasprotovala. E, tukaj gre za to, da bodo slepi ljudje in pa e, slabovidni dobili dostop do besedil in knjig. Ljudje bodo tako dobili dostop do e, knjig, tudi do prevodov in tako bodo imeli polnopraven dostop do uh, družbe, izobraževanja in zaposlovanja. Brez tega dostopa ne bi mogli dobiti prispevka z njihove strani. Slepi in slabovidni so lahko tudi dobri potrošniki. Uh, Če pa bi bili prikrajšani za ta dostop, ne bi mogli prispevati k izhodu Evropske unije iz krize ne bi mogli prispevati eh, k družbenemu napredku. Upam, da bo komisija še izboljšala to pogodbo, ki bo zagotovila, da bomo dobili vsi dostop do besedil. To ne bi smelo biti pretežko, ne bi smelo nalagati novih bremen, bremen ampak bi moralo biti to splošna pravica v družbi. Hvala. Now, Hvala. Zdaj bom prosila gospoda Mikolašika iz Evropskega parlamenta, da nam spregovori za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Govoril bom v svojem jeziku. Sem zdravnik in obenem tudi evropski poslanec. kot član odbora za okolje v Evropskem parlamentu želim povedati naslednje. Povedati moram, da se ukvarjamo tudi z zdravjem. Podpiram prizadevanja invalidov kot član eh, skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Prav tako podpiram vsa prizadevanja za to, da bi odpravili ovire za invalide. To je nespremljivo in predstavlja kršitev človekovih pravic, prav tako tudi dostojanstva ljudi. Ljudje s kakršnokoli obliko invalidnosti se v vsakodnevnem življenju srečujejo z ovirami in to je nedopustno. Vesel sem, da delamo na tem in vsi veste, da je bila sprejeta direktiva za izboljšanje pravic na področju potovanja z avtobusi, letali in ladjami. To je vse lepo in prav zadeve gredo v pravo smer, sedaj pa je treba zagotoviti, da se bodo direktive tudi izvajale v vsakodnevnem življenju. In še nekaj um, želim povedati v zvezi z internetom in delom od doma. Lahko rečemo, da delodajalci včasih sploh ne vedo, da je oseba, ki sedi doma in dela za računalnikom in je tudi dobro izobražena, da je ta oseba invalidna oseba. Ta oseba lahko od doma popolnoma enakopravno dela in s tem se rešijo ovire za invalidne osebe, naprimer. Vesel sem, da smo danes tukaj. Danes sem tukaj ne samo, da poslušam, ampak sem vam želel povedati, da imate zaveznike med nami. Vsi imamo skupne cilje in to je naš skupni imenovalec. Ne glede na to, kakšno je naše politično prepričanje, mislim, da imamo vsi enak cilj. Sem vaš zaveznik in veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala. Naši delegati so veliko bolj disciplinirani kot eh, evropski poslanci in poslanke, kar se tiče časa za govor. Naslednja govornica bo gospa iz Španije. Pravzaprav ne gospa, gospod je to. Jose Maria Onge. Opravičujem se za to napako. Eh, prihaja pa iz nacionalnega eh, španskega sveta invalidov. Hvala. V Španiji imamo določene težave s konvencijo. Gre predvsem za pravno podlago, ki jo je treba spremeniti, stališča španske države. Mislimo tudi, da je kar nekaj vrzeli eh, v tej konvencij. Sam nisem odvetnik ali pravnik, ampak ta pravni koncept je zelo kompleksen in tudi nevaren. In če te osebe, uh, invalidne osebe, naprimer, izvršijo kaznivo dejanje, bodo kaznovane ravno tako kot osebe brez invalidnosti. ne vem, ali je ta koncept eh, nevaren. Mislim pa, da gremo tukaj kar za nekaj let nazaj v razvoju. Tukaj ne gre za eh, spodbujanje vključenosti invalidov v družbo, ampak gre za to, da bi osebe morale imeti eh, primeren način ravnanja v določenih okoliščinah ko bo ta konvencija ratificirana, bo treba prilagoditi pravno zakonodajo in prilagoditi kazenski zakonik. In to se zdaj dogaja v Španiji. Toliko za enkrat. Hvala. Thank, thank I... Najlepša hvala. Res je tisto, kar je povedal gospod Katani, delegati so resnično bolj disciplinirani. Upam, da bodo tudi poslanci v prihodne krajši. Teresa Jimenez Beceril, eh, poslanka iz skupine LS, bo zdaj spregovorila za dve minuti. Hvala, veliko čast mi je, da sodelujem danes na tem forumu. Rada bi dala svoj glas uh, vsem osebam, ki to potrebujejo, rada bi branila njihove pravice in pozdravila vse, ki so prišli iz Španije. Eh, pozdravljam tudi delo foruma. Eh, sama sem vključena v odbor za ženske zadeve in pa odbor za uh, svoboščine. Ukvarjam se tudi s temo invalidnosti na teh področjih. Pripravili smo direktivo v podporo eh, žrtvam kaznivih dejanj in tukaj imamo tudi poglavje, ki govori o invalidnih osebah in o njihovih posebnih potrebah. Govorimo o tem, da morajo dobiti oziroma biti deležni vseh pravic, ki so vključene v eh, direktivi, da potrebujejo dostop eh, do vseh stavb, kjer se odvijajo sodni procesi, dostop do informacij in tako naprej treba je upoštevati tudi njihove morebitne težave pri uh, razumevanju ali pri dostopanju do informacij. To je treba povdariti. Potem uh, so invalidne žrtve podvržene uh, še drugotni viktimizaciji zaradi svoje invalidnosti in zato je te žrtve treba dvojno zaščititi. Uh, Na koncu pa še naslednje. Dostop do pravosodja, še posebej za ženske, je to pomembno. Pomembno je povdariti, eh, kakšne so njihove pravice, treba je zapolniti vrzeli eh, in pa se ukvarjati s temo nasilja nad invalidnimi ženskami. S tem se ukvarjamo v odboru za ženske zadeve. Mislim, da je pred nami še veliko dela. Eh, tukaj vam. Eh, zagotavljam, da bomo ne samo danes, ampak skozi cel mandat skrbeli za vaše pravice. Hvala. Hvala. Dobili smo prošno uh, eh, službe za snemanje v tem parlamentu, da bi lahko posneli sliko govorca. Torej, uh, prosim, da takrat, ko se javite, dvignete roko, da vas bomo takoj opazili. Zdaj je z nami gospod John Evans, predstavnik Evropskega omrežja za samostojno življenje. Izvolite. Right now... Spoštovani kolegi, zdaj, ko tukaj sedimo in razpravljamo o teh pomembnih temah tu v Evropskem parlamentu, je na sto tisoče, celo milijone eh, invalidov zaprtih, izoliranih eh, v institucijah eh, ali pa pozabljenih, niso prosti kot mi, ne morejo sodelovati pri vsakodnevnih dejavnostih ali pri katerikoli dejavnosti, eh, ki bi si je želeli ne morejo si sami izbirati, kaj bodo jedli, pili, kako se bodo oblekli, kdaj bodo šli spat. In to vsak dan. Njihove pravice eh, se ne spoštujejo. Eh, člen 19 iz konvencije poziva vlade naj invalidnim državljanom omogočijo, da bodo lahko zapustili institucije, če si to želijo in zaživeli samostojno. Nimajo možnosti, da bi živeli sami, nimajo si možnosti sami izbirati kraja bivanja in situacija je še slabša zaradi trenutne gospodarske krize in zaradi ukrepov, ki jih sprejemajo številne države članice. Stroški za uh, samostojno življenje se uh, povečujejo in to je kršitev človekovih pravic. Evropski parlament in druge evropske institucije pozivamo, naj se začne ukvarjati s to temo takoj. Tudi države članice pozivamo, naj v prakso spravijo svoje eh, načrte in naj začnejo izvajati konvencijo Združenih narodov. Na ta način bodo lahko zaščitili uh, in izboljšali pravice teh invalidov naše ljudi je treba osvoboditi takoj. Hvala za ta pomemben prispevek. Zato je pomembno, da je z nami veliko europoslancev. Eh, gospa Irigoja bo, oziroma gospod bo zdaj prevzel besedo. Gospa Irigoja kaže svojo roko za kamero. Hvala vsem, dobrodošli vsi skupaj. Hvaležna sem za možnost, da sem danes tukaj z vami in vam spregovorim. Čisto na kratko, tukaj vam želim sporočiti naslednje. V nedeljo sem se udeležila demonstracije v Madridu, ki, jo je organizirala organiza, ki ga je organizirala eh, organizacija Serni. Prvič se je to zgodilo v Španiji, prvič so sodelovali tudi invalidi in eh, pri tem so sprejeli vse težave povezane s potovanji in udeležbo na demonstracijah. Države članice bi morale bolje poskrbeti za invalide in njihove družine. 300 milijonov evrov so stroški za eh, različne ukrepe na tem področju, za upravne zadeve. Leta 2007 je socialistična vlada sprejela zakon o odvisnosti, o torej, osebah, ki so odvisne od drugih. Večina teh je žensk. ogromno eh, ljudi se ukvarja eh, z varstvom in skrbjo za invalide. Večina teh je tudi žensk. In veliko teh eh, žensk je že upokojenih ali pa imajo še drugo službo. Veliko pa jih je danes v krizi ostalo brez dohodka. Vlada je tukaj uh, kršila pravico do zaščite teh ljudi in tudi pravico do njihovega dostojanstva. Spoštovani kolegi, prijateljice in prijatelji, odvisnost je povezana z invalidnostjo in velik odstotek e, ljudi, ki živijo z invalidnostjo, je tudi odvisnih. 80 milijonov v Evropski uniji od tega velik del v Španiji. Prosim, če zaključite. In potrebujemo zavezo vseh vlad, da bomo imeli nek evropski sklad, ki bo dovolj trden in ki bo lahko prek drugih evropskih skladov pomagal invalidnim osebam. Te osebe potrebujejo pomoč, potrebujejo skrbo eh, in pri tem je treba spoštovati njihove pravice. Uh, Naslednji govornik prihaja iz Avstrije, oziroma to bo govornica, gospa Helene Jamr. Pokažite se, prosim, da vam predam besedo. Izvolite. Hello, I want, uh, ich möchte zum Thema. Hvala lepa. Želim govoriti o invalidnosti in o temi poklicov invalidov. Zelo veliko je akademskih poklicov, do katerih invalidi nimajo dostopa. Konvencija Združenih narodov zagotavlja, da bi vsi morali imeti dostop do izobraževanja in do potem poklicev, ampak na univerzah dostop do določenih poklicev ni mogoč za invalide. Lahko obiščajo višjo šolo ali univerzo, ampak ne morejo diplomirati, ampak dobijo samo certifikat, na osnovi katerega ne morejo potem poučevati, naprimer, tudi drugi poklici, naprimer, pravo so vključeni v to, študenti lahko zaključijo študij, ampak potem svojega poklica ne morejo izvajati. Naprimer, to prizadane še posebej gluhe in slepe. Pred kratkim sem iz Nemčije povabila slepega sodnika v Avstrijo, v Nemčiji je namreč to mogoče, namreč, da bi avstrijskemu ministrstvu pokazal, da je mogoče, da slep sodnik izvaja svoje delo. Ne glede na argumentacijo, ministrstvo ni bilo pripravljeno popustiti, ampak dejali so, da morajo razmi, razmisliti o tem. Mene še posebej prizadane to, da je v enih državah to mogoče, v drugih pa ne. Tudi akademski poklici so nekaj, kar bi, akad, kar bi invadili lahko izvajali, še posebej tisti, ki imajo težave z vidom. To velja tudi za medicino in za pravo in za druga področja. Invalidi dobro vedo, kakšne so njihove meje, kje so lahko aktivni in kje ne. Ni treba, da jih še drugi ovirajo. Hvala. Najlepša hvala in hvala predvsem, ker se držite dogovorjenega časa. Eh, Gospod Roso Estela, prosim, da se oglasi v imenu Evropskega parlamenta. Dve minuti imate na voljo. Hvala, predsednica. Skušala bom biti kratka. Dejstvo, da smo danes tukaj in da je to nekaj dni po Mm, dnevu invalidnosti, ki smo ga imeli v ponedeljek, je zelo pomembno. Treba je začeti izpolnjevati konvencijo Združenih narodov. Tukaj ne gre za to, da oblikujemo politiko, ampak da se združimo. Skupaj lahko um, okrepimo integracijo. Sama sem evropska poslanka delam v odboru regij za regionalne zadeve in tam smo si zelo prizadevali za to, da strukturni skladi in skladi za kohezijo pomagajo um, skupnosti invalidov. Predvsem smo si prizadevali za izvajanje konvencije. Nediskriminacija mora biti osnova za to, da določene države dobijo sredstva ko govorimo o dostopu, govorimo o dostopu do zdravstvenih storitev, transporta, izobraževanja in zaposlovanja. In problem ni na strani invalidov, ampak na strani družbe, ki ne razume, da je treba odstraniti vse ovire, da bodo lahko vsi. Eh, sodelovali v družbi in da bomo vsi enaki. Tako bomo šele lahko izpolnili konvencijo Združenih narodov. Vse vlade, vključno eh, s špansko, si prizadevajo za to, prizadevajo si, da kriza ne bi pomenila, da bi šli nazaj na področju človekovih pravic in pravic invalidov. Španija si vsekakor zelo prizadeva za to, da kriza ne bi pomenila uh, poti nazaj. Tukaj moramo vsi povzdigniti svoj glas in uh, iti naprej na tem področju. Hvala. Next, next speaker comes from uh, Italy, from the EU. Naslednji govornik prihaja iz Italije, gospod Giampiero Grifo v imenu foruma za invalide iz Italije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Konvencija spreminja referenčne okvire naše kulture. Smo vendarle del družbe in kot tak del družbe moramo tudi uživati v vseh prednostih razvoja. Ampak to se dejansko žal ne dogaja v praksi. V številnih evropskih državah smo prvi, ki trpimo posledice krize in zadnji, ki prejmemo kakršnokoli obliko pomoči ali podpore. Mora naša kultura še zelo napredovati da bodo ljudje dojeli, kakšno, pod, kakšno podporo potrebujemo. Konvencija le govori o tem, kaj potrebujejo ljudje z manjšanimi zmogljivostmi in veliko krat so invalidni samo zaradi številnih ovir, ki jim jih življenje kar naprej prenaša. Torej mora družba vnaprej razmišljati o tem. Ne gre zgolj za preventivno delovanje, ne gre zgolj za zdravstvene storitve. Treba je delovati tudi v družbenih ozirih. In vse to bo koristo za celotno družbo. 50 odstotkov prebivalcev Evrope, kar 15 do 18 odstotkov je namreč invalidnih in tekom življenja bo vsakdo od nas lahko soočen s to ali ono obliko razlikovanja zaradi določene nezmožnosti. Zato mora biti to celovit del vseh naših politik, tudi razvojne politike. Mi moramo biti tvoren del tega razvoja. Ker ne moremo biti enakopravni in polnopravni državljani, če nimamo enakih pravic. In mislim, da je ravno udeležba na tem sestanku v parlamentu dokaz, da obstaja velika potreba, da se emancipiramo. Vse to je del naše človeške raznolikosti. Vsi ljudje na tem svetu smo si različni, vendar to ne pomeni, da moramo biti izključeni in potisani ob rob družbe. Moramo le najti načine, da vsi na različne načine dostopamo do svojih pravic. Najlepša hvala. Sedaj prosim še gospoda Novaka v, v imenu Avstrijskega sveta za invalide naj se oglasi. Dank, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, europoslanci, gospe in gospodje, delegati. O tem smo sicer že govorili, ampak še enkrat želim naslednje poudariti potrebujemo vseobsegajočo zakonodajo na področju boja proti diskriminaciji. Samo močna direktiva o nediskriminaciji v Evropski uniji na področju življenja invalidov bo omogočila enoten in visok nivo zaščite invalidov v Evropski uniji. Še enkrat sem želel opozoriti na to, še posebej, ker je podobna vsebina že bila sprejeta leta 2003. Mihajl Krispel je pripravil poročilo na to temo takrat, žal pa je letos umrl. Hvala. Thank you. Hvala lepa. In sedaj še predstavnik iz Mačarske. In upam, da bom tole znal pravilno izgovoriti. Gospod Danjo Reka iz Mačarskega nacionalnega združenja invalidov. Izvolite, prosim. Tisztelettel köszöntök mindenkit.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 ki si prizadevajo za uveljavitev pravic, o katerih smo danes že govorili. V členih 12 in 19 konvencije imamo podlago za številne pravice z neurističevanjem, katerih pa imamo žal obilo izkušen v praksi. Veliko tega bo treba še postoriti, in zato se bo treba posvetovati tudi s pravno stroko, ker veliko krat je ravno od njihovega odnosa do teh vprašanj odvisno, kako se zadeve odvijajo. Namreč, kadar gre za poslovno opravilnost, so to lahko zelo kočljive zadeve. V 19. členu imamo le nekaj napredka in tudi mađarska vlada je storila že velik korak naprej v novi strategiji, ki jo je oblikovala. Tu se naprimer govori tudi o pomoči in veliko več prožnosti imamo sedaj na tem področju, ker lahko izhajamo iz teh opredelitev v strategiji. To smo sedaj pri nas v naši državi prvič tako oblikovali in eh, upamo, da bo v prihodnje možno uveljaviti več pravic. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa še gospod Boris Šuštaršič, ne vem, ali sem pravilno omenila, iz slovenskega sveta. Naj vam samo pomagam pri merjenju časa. Naslednji bo predstavnik Francije, gospod Verdje. Gospod Šuštaršič, izvolite. Ja, hvala lepa. Finančna in gospodarska kriza prinaša vse večje težave tudi v delovanje evropskih invalidskih organizacij, ki povezujejo najtežje invalide, kot so slepi, gluhi, paraplegiki in seveda tudi druge eh, skupine. Predvsem gre za vprašanje zmanjševanja in eh, tudi nestabilnega eh, financiranja njihovih osnovnih dejavnosti. Zato predlagam, da bi se na nivoju Evropske unije oblikoval bila neka namenska javna sredstva, ki bi se porabljala za minimalno eh, dejavnost teh organizacij. Eh, kriterije bi pa lahko Evropska eh, komisija izdelala v sodelovanju z Evropskim invalidskim forumom. Poleg tega bi rad upozoril, da smo v Republiki Sloveniji na pobudo invalidskega gibanja uredili zelo sodoben javni sistem financiranja invalidskih organizacij, tudi tako, da je bil sprejet poseben zakon o invalidskih organizacijah in ustanovljena javna fundacija, ki zbira uh, uh, finančna sredstva za financiranje vseh dejavnosti invalidov. Na ta način smo slovenski invalidi razvili celo vrsto dejavnosti, med drugim tudi številne oblike neodvisnega življenja invalidov. V imenu vrčevanja pa se sedaj v sferi politike vse bolj pojavljajo eh, težnje, da se ta sistem razdre, da se ta sistem škandalizira oziroma da se ta sredstva v končni fazi verjetno tudi prenesejo v eh, državni proračun in tako prepusti državnim uradnikom, da sami odločajo o naših eh, potrebah eh, pri izvajanju različnih dejavnosti in artikuliranju naših eh, potreb. Mislim, da to ni v skladu s konvencijo in upa, izražam upanje, da bo sprejeta resolucija tudi to težnjo zavrla. Thank you very much. Thank you very much. We... Najlepša hvala. Gospod Vertije bo sedaj govoril v imenu francoskega sveta. Izvolite. Mesdames, messieurs, chers... Dame, gospodje, drage prijateljice in prijatelji, pravice, ki izhajajo iz 30. člena konvencije Združenih narodov, so naš ključni izziv. Moramo najti izhod iz krize in poskrbeti za gospodarsko rast, ampak vse to ob spoštovanju človekovih pravic, ob zavesti, da imamo vsi določene pravice, tudi pravice na področju kulture, da moramo tudi imeti možnost dostopanja do kulturnih dogodkov, do stavb, ki so temu namenjene. In vendarle, če pogledamo, kakšna je praksa, je daleč od tega. Izmenjava dobrih praks je le led, redek pojav in lahko z obžalovanjem rečem, da je zelo malo do, napredka doseženega na tem področju. In ravno ti milijoni naših invalidnih sodržavljanov se čutijo izključene iz kulturnega življenja. Zaradi tega bi želeli spodbuditi delovno skupino, ki bi vsebovala predstavnike Evropskega parlamenta, komisije, različnih gibanj eh, za pravice invalidov iz Evropske unije, ki bi poskrbela, da dejanski pregled nad izvajanjem konvencije Združenih narodov v praksi in ki bi lahko podala tudi pobude za njeno boljše izvajanje. Lahko razmislimo že vnaprej o tem, da bi bilo morda koristno na začetku izdati neke vrste zbornik, dobrih praks v smislu dostopanja do kulturnih eh, dobrin, tako da bi to potem bila osnova za nadaljne normativne ukrepe, prav tako gre za eh, možnost dostopanja do umetniškega izražanja, do izražanja v kulturi za invalide, prav tako gre za eh, različne oblike teritorijalnega organiziranja za zbiranje sredstev, za financiranje, za omogočanje vsem združenjem invalidov, da se ustrezno izrazijo v zvezi s tem. Dostopanje do kulture je nujnost tudi za invalide in zato dovolite, naj vas vse skupaj spomnim, da je dostopanje do kulturnih dobrin predpogoj za aktivno vključevanje v družbo in da to vpliva tudi na vključenost v sistem izobraževanja. In zato naj podarim še enkrat osnovne temeljne pravice in pravico do nerazlikovanja. Hvala lepa. Thank you. Eh, thank you very much. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim gospod Borman iz Švedske, ki ima na voljo dve minuti. Na to bo na vrsti gospod Padovani iz Italije. ratificerade konventionen redan 2008. Najlepša hvala. Govorimo o konvenciji in od leta 2008 se že pogovarjamo o tem. Naša vlada je eh, oblikovala tudi poročilo odboru za spremljanje dejanskega stanja, ampak ugotavljamo, da so ugotovitve dveh poročil popolnoma različne. Namreč, ne glede na konvencijo, eh, ugotavljamo, da so se politike na tem področju kvečemu umaknile za korak nazaj. Tako da ni prostora za prave reforme. E, vidimo, da se gradijo nove stavbe brez posvetovanja Eh, z invalidi, potem pa jih je treba včasih celo zrušiti, zaradi tega, ker niso dostopne za invalide. Prav tako je vedno več invalidov, ki se zgodaj upokojujejo zaradi nemogočih pogojev življenja in dela. Moramo prekiniti s tem razlikovanjem in začeti je treba pri dostopanju. Kljub visoki ravni politične ambicioznosti na švedskem ugotavljamo, da je pred nami še dolga pot, če ne izpolnimo zahteve iz konvencije in zato so naša pričakovanja do Evropskega parlamenta zelo visoka. Mislimo, da mora Evropska unija poskrbeti za to, da se bo konvencija o pravicah invalidov izvajala celovito in povsod. Evropska unija mora biti gonilna sila in na podlagi proaktivnega pristopa mora poskrbeti, da bodo vse države članice v praksi izvajale svoje zaveze in da se bodo obnašale odgovorno. Šele tako bomo lahko delovali brez pomembnih zaostankov. Če na evropski ravni ne bomo vzpostavili določenih meril, če ne bomo imeli spremljanja in nadzora, potem ne bomo mogli zagotoviti izvajanja konvencije v praksi. Zato morajo biti institucije Evropske unije aktivno udeležene v procesu, ni dovolj, da sprejemamo izjave in eh, govorimo o tem. Upamo pa, da bo to dober korak na poti naprej. Hvala lepa, sedaj pa bom govoril italijansko, pravi predstavnik Italije. predsedujoči, pravi Giovanni, prosim, počakajte trenutek, ker bomo malce premetali dnevni red in bomo najprej dali besedo gospodu Ronaldiju, na to pa gospodu Padovanju. Najlepša hvala za to priložnost, da spregovorim pred vami vsemi. Sicer sem bil na dnevnem redu 10 čez 12, malce sem še sicer lahko počakal, ampak zdaj pa že ne morem več čakati. Zato sem dobil prednost. Sem namestnik vodje eh, najvišje, največje, ene, tretje največje skupine v tem parlamentu, to so liberalci. Moram reči, da je pobuda za ta sestanek res nekaj prvovrstnega. In eh, naša skupina je tudi zelo aktivna na tem področju. Mislim pa, da je Evropski parlament za invalide sicer eh, majhna skupina, vendar pomeni zelo pomemben korak naprej v primerjavi s tem, kar je bilo storjenega doslej. S tem potrjujemo pravico invalidov, da so zastopani v evropskih institucijah, še zlasti v tej, ki bi morala biti zrcalo demokratičnosti naše družbe. To je zelo dobro za naš parlament, zelo sem vesel, da vas lahko tukaj pozdravim, da vam damo tudi besedo, da se oglasite sicer bomo podobni slonokoščenemu stebru, kar pa ne bi smeli biti, ker moramo biti vendarle vedno odprti evropskim državljanom, še zlati tistim, ki imajo težave z dostopanjem. Tako da v Evropski uniji, kot ugotavljamo v evropski politiki, ostaja še veliko prostora za izboljšave, še zlasti, kadar govorimo o ljudeh, ki so invalidni. Tu gre potem seveda tudi še za vprašanje političnega zastopanja. Sam sem pred leti vodil predvolilno kampanjo pri volitvah v ta parlament in moram reči, da smo v praksi videli kar veliko, eh, skoraj da sovražnega pristopa do potreb, ki jih izražajo invalidi in eh, tudi mm, nespoštovanja zahtev in logističnih vidikov dostopanja invalidov do različnih objektov in storitev. Mislim, da je to velika pomankljivost Evrope in da mora evropska politika poskrbeti za bistvene spremembe, pri tem pa mora imeti vodilno vlogo Evropski parlament, ki mora enako zastopati invalide kot vse druge državljane. V zadnjih letih smo sicer videli, da se zadeve nekoliko razvijajo in imamo tudi vedno boljše odnose s predstavniki invalidov. Vendar so za nami stoletja razlikovanja in videti je, kot da bi iz srednjega veka neposredno stopili v sedanjost. Takrat so uh, za ljudi, ki so bili invalidni, menili, da so grešniki in da so si sami krivi za to, ter jih izločali v različne oblike getov in podobno. Vedno so jih ločevali in odstranjevali iz družbe. V 19. stoletju, oziroma se upravičujem pravi govornik, v 20. stoletju smo še vedno imeli uh, Eh, velik škandal, če lahko tako rečem, ko je bilo veliko invalidov, med drugim tudi žrtev holokausta in drugih oblik zatiranja. Žal mi je, da nimamo na razpolago veliko časa, ampak pripričan sem, da moramo sedaj začeti glasneje izražati vse te zahteve. In pripričal sem, da to sami najbolje veste današnji izzivi, ki nas čakajo, so razrešljivi tudi s pomočjo zakonodaje, ki jo morajo sprejeti države članice. Na evropski ravni pa moramo poskrbeti za bolj harmonično izvajanje že obstoječih zakonodaj. In tudi sodelovanje med državami članicami je pri tem zelo pomembno. Kriza pomeni novo grožno vsem dosežkom, in zato moramo sedaj glasno spregovoriti in zahtevati politične in socialne ukrepe in zagotoviti vso ustrezno pomoč invalidom, ne glede na težavne situacije, s katerimi se soočajo številne evropske države. Zaščititi moramo pravice invalidov. Zaradi tega, ker lahko le s tem merimo razvitost naše družbe. Ni dovolj, da samo govorimo. Treba je pogledati, kako v praksi obravnavamo invalide in to mora biti tisto merilo za standarde naše civilizacije. Vsi, we are running late. Hvala lepa. Kakor vidite, zamujamo in odločili smo se, da bomo izjavo gospoda Van Rompoja, predsednika Evropskega sveta, preložili na popovdansko sejo. To pomeni, da imamo morda še nekaj minut, če nam bodo tolmači namenili še največ deset minut. Do 12.45 lahko nadaljujemo, potem pa moramo končati, zato ker tolmači nimajo več časa. Gospod Giovanni Padovani, prosim vas, da spregovorite za dve minuti. Na to pa gospod Bailey iz Irske. Giovanni Padovani, izvolite. Grazie. Hvala lepa. Najprej nekaj v zvezi z jezikom. v svojem jeziku sem slišal frazo ljudje z drugačnimi sposobnostmi. To so dejali tudi nekateri italijanski predstavniki. To je fraza, ki nas ne opisuje tako, kot je treba. To ne opisuje tistih ljudi, ki so invalidi. Mislim, da je zelo pomembno, da se prizna mednarodno priznan termin, to je invalid ali invalidna oseba. To moramo vedno uporabljati in to je tudi v konvenciji Združenih narodov. Prav. Ogledati se želim 27. člen konvencije o zaposlovanju. To je osnova za tretjino naše resolucije danes Evropska unija mora zagotoviti, da bodo človekove pravice invalidov zagotovljene tako, da bomo pregledali notranjo prakso institucij, vključno z Evropskim parlamentom, kar zadeva zaposlovanje in usposabljanje invalidov. Parlament je bil prva institucija, ki je začel z um, usposabljanjem za invalide in ponudil jim je pogodbe za delo za tri leta. To je bil pravi način, pravo postopanje. Potem pa so nehali. Sedaj pa še 27. člen, ki jasno navaja, da morajo javne organizacije storiti vse, kar lahko, da pomagajo invalidom. Zanima me, kaj bo storil parlament. To je institucija, ki naj bi predstavljala državljane zanima me, kaj bo parlament storil za to, da bi pripravili bolj učinkovito politiko za zaščito invalidov. Invalido, invalidi niso vidni v okviru politik. Invalide moramo obravnavati kot ljudi, proti katerim se ne sme izvajati diskriminacijo in ljudi, ki imajo tudi svoje sposobnosti. Hvala. Naslednji je gospod Bailey. Izvolite. Hvala za besedo. Želim potrditi, da so vsi ukrepi predmet spodkopavanja dan danes. Kajti zakonodaja nas ne podpira tako kot je treba. Odsotnost zakonodajnih podlag nam zelo škodi. Zato smo mi zelo prikrajšani, še posebej zaradi varčevalnih ukrepov v proračunu. To vpliva na celotno življenje ljudi od rojstva do smrti. Irska vlada mora še naprej izplačevati sredstva in prav tako mora čimprej potrditi in sprejeti konferenco. Irska vlada mora prav tako zagotoviti zakonodajo za vse državljane Irske. Zato prosim parlament, da pri irski vladi pritisne za čimprejšnje sprejetje potrebne zakonodaje. Hvala. Thank you. <laughs> Thank you very much. The next one is Vai Reka from Hungary. Vai Reka, Magyarul. Hvala lepa, gospa Reke iz Mađarske. Potem pa še gospod Gross iz Avstrije. Jo. Köszönöm szépen a szót, tisztelt... Hvala lepa za besedo. Gospod in gospodje, Mačarska je še pred nekaj leti ratificirala konvencijo. Šele sedaj pa se je posvetila razgradnji tistih obstoječih institucij, kar zadeva avtistične osebe. Želim podariti dvoje. Ljudje, invalidi in organizacije, lahko v samo omejenem obsegu poskušajo razširiti udeležbo. In poskrbeti moramo, da se bomo držali načela nič o nas brez nas. Skrbi nas, da kar zadeva prosto izbiro, kje človek želi živeti, da se tukaj ne spoštuje pravic invalidov. 30 do 50 ljudi bodo sedaj prisilili, da se preselijo v centre in to je popolnoma v nasprotju s konvencijo. Hvala lepa, hvala, da ste se držali časa. Zelo se opravičujem, ampak. Pravila zahtevajo, da končamo. Besedo lahko dam samo še enemu delegatu. Preostali boste verjetno dobili besedo popovdan. Ampak ne morem zagotoviti, da bo to mogoče. Hvala lepa tolmačem, da so presegli svoj čas za, gov, čas za delo. Naslednji in zadnji je gospod Gross iz Avstrijskega nacionalnega sveta. Izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani, želim govoriti o Evropi današnjega dne. Ko pomislimo na to, da je ena tretjina evropskih skladov oziroma ena tretjina proračuna namenjena strukturnim skladom, Gradili naj bi Evropo prihodnosti in mislim, da bi morali govoriti o ovirah, s katerimi se soočamo na tem področju. Politika ni oblikovana tako, da bi lahko nove, novo infrastrukturo uporabljali vsi ljudje. Tukaj gradimo Evropo včerajšnjega, ne Evropo jutrišnjega dne. Tudi poraba sredstev iz socialnega sklada ni ustrezna uporabljajo se za kratkoročne ukrepe za boj proti brezposobnosti, to pa ne pomaga invalidom. To je nespremljivo, to je treba spremeniti. Sredstva so namenjena vsem evropejcem, tudi mi smo del Evrope. Tako je, da nas v različnih odborih povabijo samo postransko. Ob tem ne dobimo niti plačila. Vsi dobijo plačilo, samo invalidi ne. To je nekaj, kar ni spremljivo. Naše delo je prav toliko vredno kot delo drugih ljudi. Pozivam, da bi ustrajali pri tem, da bodo sredstva, ki so na voljo, na voljo brez ovir tudi za združenja, za organizacije, kaj ti. Včasih je dejansko tako, da sloh ne moremo priti do teh sredstev, zato da bi izvajali dobre projekte za invalide. Hvala za vašo pozornost in opozoriti grem, želim na to, da Evropa ni samo gospodarska skupnost, ampak skupnost veliko ljudi, 80 milijonov jih je invalido in tudi mi spademo v Evropo, kakor vsi ostali. Hvala. Thank you. Hvala. Hvala lepa. Sedaj bomo sklenili dopoldansko sejo. Posilo je na